Colleagues, this is not the beginning of the hearing, it's the beginning of the Libe meeting. So those of you who are here for the hearing. To ni začetek predstavitve, to je začetek sestanka odbora Libe. Torej, začenjamo sestankom Libe najprej. Sprejetje dnevnega reda. Naslednje spremembe imam k osnutku. 6 in 7, kar se tiče poročanja o trenutnem stanju medijskih nacionalnih pogajanj o modrih karticah in standardih glede pogojev za državljanje tretjih držav. To bo preloženo. Če se nihče ne zaprostavite mu, je to sprejeto. Nimamo tolmačena v hrvaščino, malteščino in irščino. Po 205. členu pa bom napovedal imenovanje poročevalcev. Najprej gospa Sipo, SND, nominirana za poročevalko o uredbi sveta in parlamenta, kar se tiče varstva zasebnosti in zaščite osebnih podatkov v elektronskih komunikacijah. Za vse, ki prihajate pozno na sestanek, tisti, ki ste pozni, začel sem s sestankom Libe. Torej, prosim, bodite tihi. Naslednjič pa prosim, da ste točni. Torej, gospod Sipel je poročevalka na temo, ki sem jo omenil. Potem mnenje gospa Kodrička, ELS, letno poročilo o zaščiti finančnih interesov EU. Ali podpiramo to v odboru? Da, dobro, to je podprto. Delegirani in implementirani akti. 28. novembra je parlament dobil osnutek sklepa sveta o samodejni izmenjavi podatkov, kar se tiče registracijskih podatkov vozil na portugalskem. 2. junija 2008 je bila sprejeta zakonodaja na tem področju, še prav posebno za čezmejno sodelovanje proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Ta izvedbeni akt bo poslan vsem članom Libe po komitologiji in parlament mora v najkasneje treh mesecih izraziti svoje mnenje. In končno, kar se tiče elektronskega glasovanja, danes bomo glasovali točno ob 11. Točno ob 11. To se torej prosim pripravite glasovalne kartice za glasovanje ob 11. In potem še sprejete zapisnika 24. in 25. aprila in 29. junija. Če ni ugovorov, potem je to sprejeto. Tako, toliko o sporočilih. Sedaj pa prehajamo na prvo točko na našem dnevnem redu danes zjutraj, to je predstavitev o razmerah na Mačarskem. Drage poslanke in poslanci, govorniki, veselje mi je, da vas pozdravim na tem javnem hearingu o stanju v, na Mačarskem. Žal torej tolmačenja hrvaščino, mateščino in irščino ni na voljo, vsi ostali jeziki pa so. Prenašamo vse tudi po spletu in vse bo posneto. Koordinatorji politične skupine Libe so se na sestanku 24. oktober odločili, da bodo organizirali javno predstavitev kot pripravljalno delo za specifično poročilo po 83. členu poslovnika o razmerah na mačarskem. To je bilo navodilo plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v resoluciji 17. maja 2017. Na sestanku 13. novembra 2017 je predsedstvo Evropskega parlamenta odobrilo organizacijo predstavitev 7. novembra, oprostite 7. decembra in 23. novembra me je predsednik Tanja o tem obvestil. Naj vas spomnim, da so se 21. novembra koordinatorji Libe dogovorili o seznamu govornikov. Seznam govornikov vključuje je končal tudi predstavnika Peneške komisije. To je komisija Sveta Evrope za demokracijo skozi zakonodajo, ampak ker ima Beneška komisija 113. zasedanje 8. in 9. decembra in se pododbori danes sestajajo v Benetkah, predstavnika Beneške komisije danes ni z nami. Naj tudi povem, kar se tiče medijev, odobril sem mačarski javni televiziji MNTV, da posnameš sestanek. Tako, sedaj pa začenjamo. Kot sem dejal že na začetku, imamo samo dve uri. Kot veste, pa gre za zelo pomembno, občutljivo predstavitev, zato bom zagotovil, da se boste zelo strogo držali odmerjenega časa. Prosim, zavedajte se tega. To pravim vsem govornikom in tudi poslankam in poslancem, ki bodo potem kasneje govorili. Povedal bom vam, koliko časa imate, preden boste dobili besedo. Tako, sedaj bo najprej dobila besedo poročevalka, gospa Judith Sargentini, vi ste poročevalka za Mačarsko. Deset minut imate, prosim. That, generous, think... To je pa zelo velikodušno, mislim, da ne bom potrebovala toliko časa. Hvala lepa. Prisrčna dobrodošljica vsem našim gostom. Preden slišimo njihove izjave, naj orišem namen te predstavitve in namen tega, kar počne odbor Libe. Maja letos je parlament dal navodilo odboru, da začne s postopki in pripravi specifično poročilo, kar se tiče glasovanja na plenarnem zasedanju, glede razumnega predloga, da delujemo po členu 7.1 pogodbe v skladu s 83. členom poslovnika Evropskega parlamenta. Parlament je to storil zato, ker, kot sem dejala v resoluciji, meni, da trenutne razmere na mačarskem predstavljajo resno tveganje, resne kešitve vrednot, ki so v drugem členu pogodbe. Zato želimo sprožiti člen 7.1 postopka. Parlament še vedno pravi, da razvoj dogodkov na mačarskem vodi do resnega poslabšanja pravne države, demokracije in temeljnih pravic v zadnjih nekaj letih. Med drugim, tudi kar se tiče svobode izražanja, akademske svobode, človeških pravic migrantov, prosilcev za azil, svobodo združevanja, uviranje dejavnosti civilne družbe, organizacije leti, pravica do enake obravnave, pravica do tega, da imajo mašine svoje pravice, tudi LGBTI, Roma in drugi. Socialne pravice, delovanje ustavnega sistema, neodvisnost pravosodja in drugih institucij in veliko drugih zaskrbljujočih obtožb, korupcije in navskriži interesov. Če vse to seštajemo, bi to lahko predstavljalo sistemsko tveganje za pravno državo v državi članici. Prav tako menimo, da je Mačarska preskus za EU, da pokažemo pripravljenost, da se odzovemo na kršenje naših temeljnih svoboščin in pravic. Zaskrbljenostjo pa kažemo, da tudi dogodek v drugih državah članicah kaže podobno spodkopajanje pravne države kot na Mačarskem. Parlament pravi, da je dialog pomemben in da bi delo morali zaključiti in opraviti na pošten način v dialogu. Prav tako je sporočilo komisije z leta 2003 o sedmem členu pogodbe pomembno. Spoštovanje in promocija vrednot, na katerih temelji Unija. V tem sporočilu je komisija zapisala, da obseg sedmega člena ni omejen na področja ki jih pokriva pravo EU. To pomeni, da se lahko EU odzove ne samo, če se kršijo pravice na posameznem področju, temveč tudi, če se kršijo na področju, kjer države članice delujejo avtonomno. Prav tako pravi, da sedmi člen Uniji daje pooblastilo za ukrepe, ki so zelo drugačni od pooblastil, ki zagotavlja, da države članice spoštujejo človekove pravice, kar se tiče izvajanja prava EU. Majska resolucija in sporočilo Evropske komisije z leta 2003 so podlaga za zbiranje informacij in za pripravo poročila. Ta predstavitev je del zbiranja podatkov in veselim se vaših prispevkov. Zagotovili pa bomo, da je to, kar pridobimo danes, na ravni znanja prelito v poročilo. Poročilo, ki ga bom, katerega osnutek bom objavila marca. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospa Sargentini, poročevalka. Naš prvi govornik je gospod Peter Šjarto, minister za zunanje zadeve in trgovino mačarske. Prosim, imate 10 do 12 minut. Beseda je vaša. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, képviselő hölgyek és urak! Engedjék meg, hogy eh, először... Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci. Naj se vam najprej zahvalim za vaše vabilo in za priložnost, da se lahko o teh zadevah pogovorimo tukaj in da vas lahko obvestim o stališču mačarske vlade. Prav tako bi se vam rad zahvalil za čast in pozornost, ki jo vedno znova namenjate mačarski in mačarski razvoja dogodkov na mačarskem. Veseli me, da imam priložnost, da razpravljam o teh vprašanjih z vami, kajti mačari imamo radi razprave, radi soočimo stališča, imamo radi dialog, ki temelji na vzajemnem spoštovanju. To je temelj demokracije. Mačari se nikoli nismo skrivali pred takimi razpravami. Eden od razlogov, zakaj smo vstopili v EU, in to je tudi temeljna vrednota EU, je, da se lahko pogovarjamo o nas križu interesov v demokratičnem okviru. Lahko to tudi potem znotraj tega razrešimo. V EU ima vsak pravico predstavljati svoje mnenje, svoje stališča in jih braniti. Mislim, da je zelo nedemokratična praksa tista, ki gre proti temeljnim svoboščinam Evropske unije, če bi nekdo razpravljal o pravici države, da predstavlja svoje stališče oziroma svoje razumevanje svojega stališča. Spoštovane poslanke in poslanci, pozorno spremljate razmere na mačarskem prav tako pa mi pozorno spremljamo spoštovano delo tega odbora. Jasno je, da naša stališča glede večine zadev niso blizu, zelo so oddaljena. Imamo drugačno razumevanje spoštovane tradicije, pristopa do veroizpovedi, pa tudi kar se tiče varnosti in kar se tiče upravljanja na mejah na podlagi tega, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predsednik, verjetno ne boste marali tega, kar vam bom povedal. Lahko pa vam zagotovim, da tudi mađari včasih ne marajo tega, kar govorite vi tukaj in ne marajo načina, kako napadate državo. Ko namreč napadate mađarsko, spoštovane poslanke in poslanci, napadate državo, ki je postala del rešitve. Najprej pa smo bili del težav. V zadnjih letih je Mačarska storila vse, da bi prispevala k ustreznemu razvoju Evropske unije. Storili smo vse zato, da bi Evropska unija pridobila vsaj del izgubljene konkurenčnosti. 2010, ko smo začeli vladati, je bil naš ekonomski položaj slabši od Grčije takrat. Bili smo na robu propada, IMF nas je držal pri življenju, 12 odstotna brezposobnost je bila, primanklaj je bil zelo visok. In potem je vlada začela z novo ekonomsko politiko, ki so jo vsi kritizirali, praktično vsi. Vzpostavili smo spet ravnovesje v proračunu, delo se spet spoštuje, mađari so strnili vrste in pokazali, da lahko celo najteže razmere razrešimo. Vsa posojila so bila odplačana, 750 tisoč več je zaposlenih, primankljaje pod 3 odstotki. Začenjajo se nove karijere na mačarskem in dan danes imamo davke na zaposlovanje, ki so eni najnižjih v EU. Mačari smo radi iskreni, neposredni. Ena največjih težav EU, mislim, je da je, da je politična korektnost prerasla iskrenost dialoga. Tako da mislim, da moramo biti zelo iskreni drug do drugega. Odprto se moramo pogovarjati o vprašanjih. Če bomo to storili, potem bomo lahko rekli, da smo v dialogu, da se pogovarja o pomembnih zadevah. Mi mađari popolnoma drugače razumemo nezakonito priseljevanje in vplivele tega od vas v tem odboru. Mačarska je proti nezakonitemu priseljevanju, Mačarska zavrača obvezujoče kvote. Mislimo, da so nezakonite migracije resna grožnja in to kažejo tudi dogodke v zadnjih dveh letih. 1,5 milijona nezakonitih priseljencev je v EU, ki so prišli na popolnoma nenadzorovan, nekontroliran način, podrli so prek naših meja, popolnoma brez spoštovanja naše zakonodaje in naše kulture ter načina življenja. 27 večjih terorističnih napadov je bilo v Evropi, 330 ljudi je umrlo, 1400 ranjenih, in EU se mora soočati z najvišjo stopnjo teroristične grožnje, kadarkoli. Tega si ne želimo sprejeti. Ne želimo si sprejeti načina življenja pod stalno teroristično grožnjo. Mačari menimo, da moramo ustaviti nezakonito priseljevanje, braniti moramo evropske meje in tudi menimo, da moramo v Evropi ukrepiti varnost in jo znova povrniti na prejšnjo raven. 800 milijonov evrov smo že porabili za zaščito meja. Mi upravljamo svoje del naloge za zaščito zonanih meja, šengenskih meja Evropske unije. Z drugimi besedami, zato da spoštujemo pravila Evropske unije. Nedavno ste sprejeli odločitev v tem odboru, ki bi pomenila, obvezojoč mehanizem za preseljevanje, ki bi bil nepovraten. Preseljevanje migrantov. Gospod Soroš je imel govor tukaj, v svojem govoru je dejal, da bo v bližnji prihodnosti EU morala sprejeti vsaj milijon prosilcev za azil. Prav tako je dodal, da če to ne bo del skupnega sistema preserovanja, se bo vse skupaj zrušilo. Nihče ni bil presenečen, da bodo te izjave povezale z odločitvami odbora. Mislim, da obstaja povezava med tema dvema elementoma. Te odločitve so nevarne za Evropo, kajti lahko prepričajo množično ljudi, da bodo spet odšli na pot in skušali priti v EU. To tudi, ker ni suverenost držav EU, kajti Naročajo se države, koga bodo spustile v državo, koga želijo sprejeti, s kom želijo živeti. Mi, mađari, ustrajamo, da lahko samo mi sprememo te odločitve. Prav tako je to naše prepričanje potrjeno z razkriti EU, ki govori o tem, da je to v pristojnosti držav članic. Mađari vsake toliko poprašamo državljane o najpomembnejših vprašanjih, ki so pomembna za prihodnost naroda. Za nas ni samo po sebi umevno, da izvoljene poslanke in poslanci Evropskega parlamenta kritizirajo vlado, zato ker popraša z mehanizmi nacionalnega posvetovanja svoje državljane. Mislim, da je prav poprašati ljudi o zadevah, ki vplivajo na njihova življenja mislim, da je prav, da vlade zastopajo voljo naroda. Mačarska vlada, gospe in gospodje, je seveda poprašala svoje državljane o nezakonitih migracijah. Ne vem, koliko izmed vas nas prihaja iz držav, kjer so ljudje bili posvetovani, kjer smo se posvetovali, kjer ste se posvetovali z ljudmi o teh zadevah ne vem, ali se lahko zanašate na jasno mnenje ljudi, kar se tiče migracijskih pravil. Med referendumom na mačarskem je več kot 3 milijone ljudi dalo glas, kar se tiče migracij, in več kot 2 milijona je dalo glas o nezakonitih migracijah. In dali so ne nezakonitim migracijam, dali so ne obvezujočim kvotam preseljevanja. Mačarska vlada mora predstavljati voljo mađarskega naroda. In to voljo mora uresničiti. Še naprej se borimo za mađarske državljane, za njihovo varnost, za varnost mađarske in mađarov. Verjemite mi, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, storili bomo vse, kar je v naši moči. Potrudili se bomo, da bi se borili proti vsakešnji odločitvi, ki bo proti volji Mačarov. Zato, gospod in gospodje, smo odprti za razpravo, bili smo odprti do sedaj in bomo še naprej. Zato je tudi razlog, zakaj se vam zahvaljujem za vaše povabilo, zakaj se vam zahvaljujem za priložnost, da vodimo to razpravo tukaj. Mačarska vlada bo tudi v prihodnje vedno pripravljena braniti svoja stališča, stališča Mačarov v Evropi je razprava dobra stvar. Dobro je se pogovarjati o zadevah. To pomeni, da je vzpostavljena demokracija. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa za priložnost, ki ste nam jo dali in za pozornost, ki jo namenjate moje državi. Hvala lepa. Naslednja govornica pa je Marta Padavin, so predsedojoča Mačarskega Helsinškega komiteja. Med 10 in 12 minut imate. Hvala lepa, gospod predsednik spoštovani predsednik, gospod minister, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, draga javnost, hvala lepa za vabilo, da lahko danes spregovorim tukaj. To je resnično velika čast. Kot predstavnica skupine za človekove pravice, ki je bila spostavljena leta 1989, skušamo zaščititi človekove pravice na mačarskem. Helsinški odbor se osredotoča na zaščito beguncev skušamo zaščititi človekove pravice. Letos smo bili na skrajšanem seznamu za nagrado Vaclava Havla Sveta Evrope in tudi za prestižno nagrado na področju človekovih prvic Portugalske. Počaščeni smo za to. Zato smo danes tukaj in težko mi je v tem trenutku nadaljevati po besedah sonajnega ministra. Mačarske. Rada bi se osredotočila na vprašanja, ki do sedaj še niso bila izrečena v prejšnjem prispevku. Gre za človekove pravice in pravno državo. To so skupne vrednote, ki so v drugem členu pogodbe o Evropski uniji. Odražajo skupne vrednote, ki so oboje temelj in gonilo Evropske skupnosti in Evropske integracije. Na mačarskem pa smo videli, da v zadnjih letih mačarska vlada sistematično slabi nadzor in pravno državo samo. Temeljne vrednote Evropske unije so vedno bolj ogrožene in jih sistematično ne spoštujejo. V državi, kjer so institucije upravljanja razgradili ali precej oslabili, so prosti mediji in dinamična glasna družba ključnega pomena za uravnotežene. Javna razprava, odgovornost vlade ne more biti zagotovljena brez svobodnih pluralističnih medijev in svobodne civilne družbe. Civilna družba ima veliko vlog, ki jih mora odigrati. Ena pa je še prav posebno pomembna danes tukaj. To je ta, da skušamo nastaviti ogledalo oblasti. Zaščitimo, ti skušamo posameznike, ščitimo pa tudi družbo kot celoto pred zlorabami pooblastil moči in kršitev človekovih pravic, ki so v drugem členu. In to je razlog, zakaj smo danes tukaj. Ko slišim mačarsko vlado in njihov argument, kar se tiče obtožb, da je to samo politični napad, To se pojavlja tudi v mačarskem tisku. Ali ko slišim, da je to mešavanje v notranje zadeve, v pristojnosti držav članic. Potem slišim tudi to, da se mačarska sprašuje točno o teh skupnih evropskih vrednotah. Da pa civilna družba mora spodbujati tudi evropske institucije, vlade in ostale, da delujejo v interesu spoštovanja skupnih vrednot. Prostor za pluralistična mnenja na mačarskem se je v zadnjih letih precej zožil. To pomeni tudi zelo agresivno propagando proti civilni družbi, ki se je začela leta 2013 z nizom ukrepov za diskreditacijo in ustrahovanje organizaciji neodvisne civilne družbe. Organizaciji, ki skušajo, kar se človekovih pravic tiče, vladi nastaviti zrcalo in jih poklicati na odgovornost, tudi kar se tiče demokracije in pravne države. Gotovo boste vedeli, da je bilo kar nekaj nezakonitih preiskav in celo leta 2014 policijska preiskava proti nevladnim organizacijam ki so dobivali sredstva iz eh, Norveške, Evropskega gospodarskega prostora. Vse to pritiska na neodvisnost civilne družbe in to vključuje tudi neosnovane obtožbe članov mađarske vlade oziroma vladajoče stranke Fides, pa tudi zavajoča oziroma lažniva poročanja medijev, ki so povezana z vlado. Komunikacijska kampanja vlade v zadnjih letih, pa tudi letos, poziva k temu, da se naj ustavi EU. Veliki plakati se borijo proti evropskim institucijam. Prav tako se pojavljajo teorije zarote s temno zgodbo o beguncih. Tako ciljajo na skupine in posameznike, ki izražajo svoje mnenja o javnih zadevah, ki so drugačna od mnen mađarske vlade. Tako se ne spoštuje skupnih vrednot v evropski demokraciji. Posebni poročevalec za N za človekove pravice je prišel na Mačarsko in objavil poročilo marca letos. Izrazil je zaskrbljenost zaradi nadaljujoče stigmatizacije varho človekovih pravic na Mačarskem. Prav tako je izpostavil uporabo hojskajočega jezika uradnikov vlade, ki ima negativne posledice na civilno družbo na Mačarskem. V majski resoluciji je Evropski parlament pozval mađarsko vlado, da naj umakne teda še predlagan akt o preglednosti tujih organizacij. Junija, 13. junija pa je parlament na mačarskem sejeno sprejel proti zakonodajo proti nevladnim organizacijam, kot to imenujemo. Kot veste, je bilo temu namenjeno veliko pozornosti, ne samo na mačarskem, temveč tudi globalno. Po tej zakonodaji vsaka organizacija civilne družbe, ki dobi več kot 23 tisoč evrov tujega denarja, se mora registrirati kot tuja organizacija. To lahko pride neposredno z Evropske komisije ali organov ZN, zasebnih ustanov ali posameznikov, ki živijo v tujini ali državljanov ki se odločijo podpirati civilno družbo na mačarskem iz tujine. Ta oznaka mora biti na voljo na vseh publikacijah, tisk, digitalno, da so financirali iz tujine. Če tega ne izpolnjujejo, jim grozijo sodni postopki. In sodišče lahko celo prepove organizacijo. Veneška komisija je izdala končno mnenje teden po sprejetju zakona, kljub legitimnim ciljem, ki jih zakonodaja lahko ima, so izpostavili, da se tako ne sme stigmatizirati nevladnih organizacij in omejevati njihove sposobnosti ukrepanja. To je nesorazmerno nepotrebno mešavanje v svobodo izražanja, zbiranja zasebnosti in nediskriminacije. Julija 2017 je Evropska komisija se odločila, da bo sprožila postopek kršitve na podlagi te sprejete zakonodaje. Veliko nevladnih organizacij na Mačarskem je do danes izrazilo mnenje, da je ta zakon popolnoma nepotreben v demokratski družbi, da je stigmatizirajoč in škodljiv. Ciljna družba Mačarske je že pregledna po mačarski zakonodaji. Prav tako to stigmatizira, ker organizacije, ki delujejo za mačarsko družbo, sredstvi, ki so jih zbrali iz tujine, pravijo, povzročajo grožnjo mačarski. Prav tako je to škodljivo, ker to spodkopava vzajemno spoštovanje v družbi. Prav tako se spodkopava svobodo izražanja. Zdi pa se, da ta zakonodaja ni konec kar nekaj letne vladne kampanje proti neodvisni civilni družbi na mačarskem. Ravno nasprotno, to je nov korak v dolgem procesu in temelji na tem, kar se dogaja v Rusiji ta zakonodaja si je vzela predvsej za vzor zakonodajo v Rusiji, ki tudi omejuje te organizacije v Rusiji. Njihovo delovanje je tam zelo težavno. Veliko nevladnih organizacij je moralo prenehati z delom v Rusiji. Ne samo, da je ta zakonodaja zelo podobna ruski, tudi kampanja blatenja proti pomembnim organizacijam, kot je moja, je zelo podobno tistemu, kar se dogaja v Rusiji. To nas globoko skrbi. Nedavno je vlada začela govoriti tudi o nacionalnih tveganjih. Konec novembra je premije, tudi nekateri ministri so govorili o tem, da se je potrebno ogledati, kakšne povezave ima tako imenovano soroževo omrežje z Bruslem. Obaščevalne službe bi naj to storile. Torej omrežje z Bruslem, stiki s parlamentom in komisijo. Kot mađarski državljanki se mi zdi zaskrbujoče, da namesto strpnosti vlada z dokopovečavskim denarjem financira nestrpnost. Vrš čas kritizirajo EU na plakatih, v časopisih, gotovo ste videli podobe, fotografije. Pa tako imamo nacionalna posvetovanja, ki še večajo nestrpnost in ksenofobijo. Ta je dosegla zaskrbujoče ravni še pa posebno proti beguncem in migrantom, muslimanom se zelo pogosto spostavljajo kompanije in to ustvarja strah. Tujci, ki prenočijo v lokalnem bed and breakfastu, morajo pokazati dokument o cepljenju po lokalni zakonodaji. To lahko najdemo gotovo tudi druge po Evropi, vendar pa taka rasistična mnenja se ne raširajo prek vlad z dokopačvarskim denarjem. Politike morajo biti za vzor. To lahko storijo, vendar pa mačarska vlada sproža nevaren presedan, kar se tiče zaščite človekovih pravic in pravne države. Moja država je široko citirana primer neliberalne države v srčju Evrope EU. Priča smo temu, kako se temu sledi druge po EU, tudi na polskem, še prav posebno na polskem, pa ne samo tam. Evropska komisija je začela s postopki kršitve glede veliko elementov kršitve človekovih pravic na mačarskem. Dar pa ti ne morejo popraviti sistemsko kršenje pravne države in človekovih pravic. Nisem mogla spregovoriti o vseh ključnih vprašanjih, vendar pa to je vse dokumentirano. Naj izpostavim na urodjo, ki jih imamo na voljo, zato da popravimo te težave. Preden bo prepozno. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa bomo prisluhnili profesorju Poljako iz eh, Univerze v Peču. Imate 10 do 12 minut. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod minister, spoštovani poslanci. Tu sem povabljen, da govorim o situaciji v medijih na mačarskem in o javni sferi. Moje mnenje je drugačno. Moje mnenje namreč glede kakovosti razprave se razlikuje od tega, ki ga je predstavil gospod minister. In videli boste, kakšni so moji argumenti. Pogosto me ljudje sprašujejo v zvezi z svobodo medijev na mačarskem. Moj odgovor je, nekaj um, medijev je še svobodnih, ni pa svobode medijev. Vsi se borijo za to, da bi ohranili svobodo. Uh, Medijska svoboda obstaja takrat, ko imajo vsi novinari dostop do različnih informacij. Fides želi eh, dati legitimnost svojim medijskim praksam na ta način, eh, da eh, želi vzpostaviti tako imenovano ravnotežje v medijih. To pomeni, da krepi vladne medije v odnosu do liberalnih medijev. In takšna medijska politika bi bila kompatibilna z medijsko svobodo samo v primeru, da bi ponujala nove perspektive javnosti. Realnost pa je povsem drugačna. To medijsko ravnotežje se dosega na ta način, da se onemogoča dostop do informacij razen nekaterim izbranim medijem. to so temelji medijske politike, ki obravnava medijski eh, prostor samo kot eh, orodje medijske komunikacije. Na kritike se odgovarja ne z argumenti, temveč eh, z kritiko in z mm, obsojanjem takšne uh, svobodne medije se na to obravnava kot uh, tuje agente. Medijski prostor uh, je bil močno spremenjen od leta 2010 naprej in uh, tudi oglaševanje se je tako spremenilo, da ni več zanimivo za tuje investitorje. Uh, vsi uh, tuji mediji, naprimer Deutsche Telekom in drugi, uh, so um, lahko investirali samo, če so imeli uh, zelo uh, tesne povezave z Fidesom. Enako velja tudi za druge investitorje. Uh, Dostop do medijev imajo samo um, prijatelji gospoda Orbana in različnih ministrov. Uh, Eh, naj se osredotočim samo na nekaj dejstev medijskega sistema na mačarskem. In ti primeri so del širšega mozaika, ki mu rečemo eh, mehka cenzura. In na ta način uh, smo lahko priča zelo kompleksnemu procesu, s katerim uh, Fides želi omejevati svobodo medijev uh, od um, prenašanja, od televizijskih prenosov eh, do distribucije medijev. In vse eh, to je posledica sistematičnih intervencij politične narave. Prvi primer, TV2, je v lasti Andrewa Weinerja. On je lastnik tudi edine eh, nacionalne radijske postaje eh, in v lasti ima tudi eh, dva časopisa in en tabloid. TV2 je televizijska postaja, ki uh, kjer država eh, v največji meri oglašuje in njena vloga je povsem nesorazmerna z dejansko eh, težo, ki jo ima. Država na eh, tem televizijskem kanalu Andrewa Weinerja oglašuje 20 krat več kot drugot. Drug primer. Oktobra 2016 je avstrijski investitor um, prenehal eh, izdajati časopis, ki je bil kritičen do eh, vlade. In eh, do tega zaprtja je prišlo brez kakršnega koli predhodnega opozorila. In nekaj mesecev kasneje, marca 2017, je prijatelj gospoda Orbana prevzel um, 12 eh, regionalnih eh, časopisov, eh, lokalne televizijske postaje in tako dalje. Leta 2016 je ta gospod prejel tudi čez 300 milijonov evrov subvencij za svoje dejavnosti. Na to imamo Eh, še en eh, časopis, eh, dnevni časopis, ki prejema več kot 90 odstotkov vseh državnih oglaševanj, s tem, da nimamo nobenih podatkov o tem, kakšna je distribucija tega časopisa. Enako velja tudi za drug časopis Meroša in vse to se dogaja ne da bi kdorkoli vedel, za kakšen obseg distribucije sploh eh, gre. In evropsko konkurenčno pravo eh, omogoča eh, uporabo instrumentov, s katerimi se odpravlja takšna izkrivljanja medijskega trga novinari so opravili intervjuje leta 2017 in iz teh eh, intervjujev izhaja, da so mediji, ki so povezani z Fidesom, dejansko promovirali eh, vladne ukrepe in obratno nekateri, nekatere intervjuvane osebe so tudi eh, povedala, da eh, ti mediji izmenjujejo informacije in da tudi usklajujejo eh, informacije, ki so potem objavljene. Medijski svet, ki je bil ustanovljen po kontroverznem zakonu leta 2010, je povsem v rokah Fidesa in ta svet eh, izdaja dovoljenja za eh, medije, eh, podeljuje licence in tudi ta svet je tesno povezan z vladno stranko. In mnogokrat je ta svet tudi kršil zakonodajo. Evropske institucije imajo s eh, pomočjo eh, medijske direktive tudi možnost, da uveljavljajo neodvisnost in ponujajo tudi instrumente za spremljanje eh, odločitev pristojnih organov. Evropski medijski sistemi ehm, obravnavajo javne medije kot medije, ki eh, jamčijo um, neodvisnost informacij, ampak ti javni mediji uh, so lahko tudi uh, zlorabljeni uh, strani uh, vlade. V takšnem primeru ti mediji niso pregledni uh, in ponujajo uh, pristranske politične informacije. Takšni mediji tudi izkrivljajo celoten medijski trg in kršijo uh, Eh, evropske, evropsko zakonodajo na področju konkurence. Eh, noben od teh eh, državnih medijev ne spoštuje pravil Evropske unije. kajti eh, če bi se eh, ta zakonodaja upoštevala, potem bi se omejilo področje delovanje najbolj eh, zvestega mađarskega medija, najbolj zvestega vlade namreč. Na mađarskem imamo cele sektorje gospodarstva, ki um, Eh, so v rokah vlade in eh, situacija zadnjih let eh, tudi kaže na to, kako je mađarska vlada uporabila medije sebi uprit. In jasno je, da potrebujemo jasne besede. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo besedo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 Centra za politične analize. In zato bi vam želel predstaviti nekaj dejstev, političnih dejstev, in tudi nakazati neko novo usmeritev, ki lahko sledimo v tej razpravi. Naj pa še takoj povem, da sem zelo zadovoljen, da lahko sodelujem na današnji razpravi. Ampak vrnimo se nekoliko nazaj, na začetek vsega tega, v letu 2010, ko so bile na mačarskem volitve. Na podlagi prejšnjega volilnega zakona, ki je predvideval uh, mešani volilni sistem kakršen velja tudi sedaj, je prišlo do koalicije vladne med Fidesom in SP, eh, ki sta skupaj dosegla dve tretjini glasov. Potem pa je v drugem krogu volitev, ko so voljivci seveda vedeli, zakaj volijo in so tudi vedeli, da če bi glasovali za posameznike, bi Orban dobil le dve od tretjinsko večino. Po naši zakonodaji je namreč možno, da na podlagi dvotretinske večine pride do spremembe ustave in uh, volilnega zakona. Zakaj to pravim? Zato, ker tudi danes tu govorimo o procesu, ki se je začel v letih 2010 in 2011, saj je na to nov parlament spremenil ustavo in je tudi sprejel nov zakon o medijih, eh, kot rečeno spremenil volilno zakonodajo ter zakonodajo o pravosodnem sistemu in tako naprej. Vse odločitve, ki so bile takaj, takrat sprijete, so bile izpostavljene močnim kritikam, tako znotraj države kot izven nje, še zlasti s strani opozicijskih strank v državi. No, m, lahko bi to obravnavali kot neko politično iluzijo, torej. Mačarska je postala znana zaradi številnih postopkov kršitve, ampak še nekaj naj povem. Ta teden sem si ogledal statistike postopkov zaradi kršitve v zadnjih desetih letih in Mačarska v tem obdobju ni ne med prvimi, ne med zadnjimi državami na seznamu proti, držav, proti katerim potekajo postopki kršitve. In po zadnjih podatkih iz leta 2016 je le 57 postopkov zaradi kršitev sproženih eh, proti Mačarski. Eh, to pomeni 3,6 odstotkov od vseh 1500 postotk, odstotkov, tako da je Mačarska na 16. mestu med državami članicami. Tako da na podlagi vsega tega lahko rečemo, da sicer vemo, da je kar nekaj nesoglasi in sporov glede eh, mačarske zakonodaje in njihove skladnosti z evropsko zakonodajo, ampak to velja tudi za Nemčijo in Španijo, ki sta državi, ki sta na vrhu tega seznama. Ampak zakaj o tem sploh govorimo? Zato, ker um, seveda vse te kritike proti mađarski in postopki kršitve proti mađarski uh, eh, izhajajo in temeljijo na prej omenjenih dejstvih. Mađarska vlada, mađarski politični vrh je sprejel odločitve, ki jih je sprejel, ampak zato je imel vso pravico. Eh, res je, da na določenih področjih obstajajo evropske pristojnosti in da ima Evropa tudi pristojnost nadzora. Vendar pa tukaj ne govorimo o demokraciji in o vladavini prava. Mi tukaj zdaj govorimo o državni suverenosti. E, imamo pa tudi politike za socialna in drugo področje, ki niso povsem jasne, zato ker se tu ne da povsem jasno opredeliti, kaj spada v državno in kaj v nacionalno pristojnost. Tako da ne govorimo tu o nesoglasjih med vlado in parlamentom na eni strani in Brusljem na drugi. Eh, ampak gre za razpravo, ki bi morala potekati na ustavnih sodiščih v različnih državah članicah. Eh, seveda, glede tega, sodišče Evropske unije trdi, da je to edino sodišče, ki se lahko izreče o evropskem pravu, vendar pa imajo nacionalna sodišča o tem tudi različno mnenje v redu. Evropska unija pa je pozabila naslednje. Pozabila je, da mora ščititi tiste pristojnosti, ki se prekrivajo. In zakaj tega ni storila? Sam sem pripričan, da je do tega prišlo zato, ker je Evropska unija in njeni pravni predhodniki uh, izhajajo iz obdobja ekonomskega, gospodarskega buma, ko so bile, bili postavljeni ti predpisi, ki zadevajo prost pretok kapitala, blaga in ljudi, in uh, ki so bili na to tudi med državami usklajeni. Torej, vse, kar se je dogajalo v teh letih gospodarskega uh, zagona, Eh, lahko vidimo v tem okviru. Ta okvir so si zastavile države iz Zahodne Evrope. Ustavna vprašanja se v tem obdobju niso nikoli postavila. V zadnjih 15 letih pa prihaja do vse več razhajanj in sporov znotraj Evropske unije glede tega, v katero so se na to še vključile države iz nekdanjega komunističnega bloka, ki imajo nekoliko različno kulturo eh, glede suverenosti. Torej, predstavljate si državo, ki je komaj prišla do svoje neodvisnosti leta 1989 in za katero ima nacionalna suverenost in eh, nacionalna pristojnost bistveno večji pomen in veljavo kot za države, ki niso naprimer 50 let živele v komunističnem režimu. Potem pa je prišlo do gospodarske krize in kot vemo, je vloga Evropske unije v geopolitičnem smislu takrat eh, nekoliko eh, poniknila in pojavil se je tudi ta vroč kostanj, ki si ga sedaj prelagamo in to je masovna eh, imigracija, masovno priseljevanje, pojav katerega v letih velikega gospodarskega zagona nismo poznali tako naenkrat smo se znašli pred tolikšnimi izzivi, pred katerimi se je postavilo tudi vprašanje suverenosti in e, izključne nacionalne pristojnosti. Seveda pogosto Brusel ne ponuja optimalnih rešitev na ta vprašanja in zato so mm, različne države članice menile, da lahko te probleme bolje rešujejo na nacionalni ravni. In sem se umešča razprava, današnja razprava. Gre namreč za zelo pomembne odločitve, ki jih sprejemajo države članice na nacionalni ravni in gre za odločitve um, v zvezi z javno politiko, ki imajo seveda vpliv na celotno družbo. In ali ima Evropski parlament pri tem kakšne pristojnosti oziroma ali ima Evropska unija tukaj kakšne pristojnosti eh, glede eh, suverenega ravnanja držav članic. To je vprašanje, ki se postavlja. In eh, poleg razlik eh, v obravnavi in predstavljanju suverenosti so, imamo tudi razlike med tem, kako si predstavljamo delovanje in svobodo v državah. Uh, Evropski parlament je eh, leta 2016 sprejel mnenje, v katerem je zapisal, da v Evropski pogodbi niso jasno opredeljena osnovna načela, med njimi tudi nacionalna suverenost, potem pa še evropske vrednote, ali morajo te spoštovati nacionalno suverenost ali ne in ali je nacionalna suverenost v nasprotju z evropsko suverenostjo. Potem še vprašanje večkulturne družbe. To temelji na neutralnosti. Potrebujemo Evropsko unijo, ki bo zagotavljala enotnost in enakopravnost, pravijo pogodbo in ta Evropska unija naj bi spoštovala tudi nacionalne pristojnosti. Torej, Evropa narodov ali Evropa držav, vse to so koncepti, ki se tu sopostavljajo in to je pravi razlog za problem, ki se je pojavil. Torej, ta razlika med pojmovanjem različnih konceptov. Seveda lahko govorimo tudi o pravnem besedišču resolucije Evropskega parlamenta, ki govori o grožnjah, grožnjah za državne arhive, kar ogroža tudi vladavino prava. Ali je to res? Ali moramo o tem res razpravljati v okviru evropskih vrednot? In kaj sploh pomeni vladavina prava? In kaj pomeni tukaj človekove pravice? To je gotovo um, vir za uh, obsežno javno razpravo, ki bi jo lahko še vodili. Hvala lepa bomo začeli z razpravo. In uh, bomo začeli najprej z koordinatorji in uh, v nekaterih primerjih bodo poročevalci v senci nadomestili koordinatorje. Imamo uh, dve minuti na govorca in ob 10.40 moramo končati, tako da ne bodite preveč razočarani, če ne boste prišli do besede. Bom poskus, poskušal vsem dati besedo. Dve minuti ima vsak na voljo. ELS, gospa Holmajer. Hvala lepa, predsednik, gospod minister. Najprej hvala lepa za to, da je mačarska vlada prišla v naš odbor, da ste vedno tu tudi ko imamo težavne razprave. To vas razlikuje od nekaterih drugih, ki si bodi si ne želijo priti, bodi si so delno bili tukaj v odboru ali v odboru pana, pa niso vodili konkretnega dialoga. Spoštujem tudi to, da kar se tiče postopka kršitve pogodb, spremate Beneško komisijo za razliko od Polske. Ne. Razumem pa, torej, zakaj se tudi Poljska iz česa, česa iz tega ne nauči. Kdo je boljša varijanta? Čeprav se z Beneško komisijo ne strinjate. Zato torej, kar se tiče polskega vprašanja, ste vi tudi delno na naši strani, kaj ti potrebno je voditi dialog z njimi spoštujem tudi, in to se mi zdi tudi zelo pozitivno, je gospodarski razvoj, ki je sedaj dosegel tudi prebivalstveni sloj, ki prej v to ni bil zajet. To sledi, sledi iz številke in statističnih podatkov. Še prav posebno na področju MSP-ev so plače narasle v zadnjih letih za 14 odstotkov, kar je nenavadno in kar je vsaj znak za pozitivni socialni razvoj. Veliko mednarodnih organizacij, bonitetnih organizacij in drugih, ki merijo ta vprašanja, vrednotijo to pozitivno. Imam pa nekaj težav s to popolnoma nedifferencirano obravnavo vprašanja nezakonito priseljevanje in istočasno migracije in terorizem. To vse skupaj date v en okvir. To se mi zdi Malo enostransko moram reči, čisto iskreno. Kaj ti teroristi izkoriščajo vse poti, izkoriščajo možnost priti nezakonito zaradi migracijskega vala, uporabljajo pa seveda tudi letala, avtobuse, vse možnosti, ki jih imajo, da pridejo k nam. Da to opravljamo vse brez razlikovanja, potem normalne migrante samodejno damo na stran teroristov. To je nespremljivo, kajti to daje vtis, da je vsak migrant že kar samodejno terorist. Zato prosim, da spremenite to formulacijo in da ne uporabljate več takih formulacij na mačarskem. Dobro, moramo spoštovati dvominutni čas za govor, če dovolite. Vsi govorci so bili zelo disciplinirani, bodimo disciplinirane še mi, gospod Niedermayer. Minister, urengedje, me hoč kjetre vid, kjerdeš tegek fel. Hvala lepa, minister. Dve kratke vprašanje imam. 27. oktobra je eh, gospod Orban na radiju povedal, da bo treba Sorošove organizacije nadzorovati in to z eh, sredstvi obveščevalnih služb. Ali to pomeni, da bo eh, vlada prisluškovala tem organizacijam eh, in politikom, ki, za katere se predpostavlja, da so povezani z gospodom Sorošom, ali eh, vlada ne obravnava politične opozicije kot eh, del demokratične institucije ali obravnava opozicijo kot eh, grožno nacionalni varnosti. In drugo vprašanje na tiskovni konferenci je bilo pred nekaj dnevi v Bruslju rečeno, da so takšne javne predstavitve uh, um, nek uh, lovna čarovnice, gospod minister, ali je takšna, uh, takšna predstavitev, kot je današnja, lovna čarovnice. Gospa Steven Zajker. Gospa Stevens je odšla. Gospod Jurek, vi nadomeščate gospod Stevens, izvolite. Uh,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 Eh, prosil pa bi gospoda ministra, če lahko kaj več pove o pravni reformi in predvsem o reformi uh, komunikacijskih medijev in državljanskih pravic. O tem nekoliko premalo uh, razpravljamo. Vedno prisluhnemo bolj mnenju opozicije in zato bi mi bilo všeč slišati tudi mnenje vlade v zvezi s tem. Gospa Pradavi, pa še eno vprašanje, kadar govorite o Helsinškem odboru. Uh, Eh, oziroma ko je govora o helsiškem odboru, kaj tukaj ne deluje, kaj tukaj manjka v smislu svobode in eh, ko govorimo o, predvsem v smislu govora o nevladnih organizacijah in to v specifičnem primeru vaše nevladne organizacije. Gospod Poljak, kako je delovala politika, za državna podjetja v času komunistične vlade ali je uh, to reklamiral tudi tisk na različnih ravneh ali je zdaj prisotno kakšno nadaljevanje eh, tega stanja in na to še vprašanje za direktorja, ali imajo nevladne organizacije uh, uh, bolj različna stališča, hočem reči, ali so vse nastrojene proti vladi ali nekatere tudi ne. Hočem reči, mogoče obstajajo tudi nekatere nevladne organizacije, ki se ne strinjajo s tem, kar smo tukaj slišali. Pa še vprašanje bi imel. No. Eh, okay, eh, okay, no one... Ne, ne, nihče ne bo presegel dveh minut. Nihče. Postavili ste vprašanja. Naslednja v imenu Alde, gospa Mišel. Oziroma, gospod Mišel. Že sedem let govorimo o tem kršenju evropskih vrednot in načel iz pogodb, h katerim ste se, kolikor vem, eh, svobodno zavezali. In e, z vaše strani slišimo samo lažnive in e, škodljive navedbe na račun Evropske unije. E, in iste besede, provokativne in cinične, ste povedali tudi danes. Na ta način sprožate tudi pri vaših državljanih eh, takšen odnos do Evropske unije, kar je nepravično in neresnično, čeprav eh, članstvo v Evropski uniji prispeva k izboljšanju življenja vseh vaših državljanov in eh, tudi primire imamo instrumentalizacije vašega javnega govora. In zato je danes jasno, da je vaša slika Eh, o demokraciji v nasprotju z evropskimi vrednotami in z besedili, na katerih so te utemeljene. In zato lahko zgroženo rečem, da je vaš koncept demokracije in človekovih pravic takšen, da vodi nedvomno do takšne metode vladanja, ki jo lahko označimo le kot tiranijo. Člen 7.1 prispeva lahko um, pomeni samo to, da je potreben pravi uh, dialog o tem, kako uresničujete vladavino prava in uh, pravice, uh, ki ste jih svobodno sprijeli z vstopom v Evropsko unijo. In zato, gospod minister, uh, s tem, da ste se vključili v ta etični in pravni okvir Evropske unije, vas sprašujem, um, ali ste pripravljeni sprejeti ta postopek po členu 7.1. Hvala. E group, um... Hvala lepa za skupino GUE. Je poročevalka v senci gospa Veržija. Izvolite, dve minuti ima. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Organizirati referendum in tako povprašati državljane je verjetno nekaj dobrega in zato obžalujem, da v moji državi niso bili upoštevani rezultati rezultata iz leta 2005, vendar pa je to namenjeno večji razpravi, ne pa njeni instrumentalizaciji. In predvsem je to odvisno od vrste vprašanj, ki se tukaj postavijo, ki ne smejo sprožati uh, usmerjenih odgovorov, še zlasti na področju, ki je tako občutljivo, kot je področje priseljevanja. In tukaj se strinjam za gospod Holmajer. Zato vprašanje v okviru te razprave, kako lahko obrazložite ta velik razkol med velikim številom eh, prosilcev za azil v, eh, na Mačarskem, ki je izredno visoko in zelo nizkim številom odobrenih eh, prošen, ki je pa eno najnižjih v Evropski uniji. Eh, pa tudi, kako lahko obrazložite to vaše napadanje eh, delovanja nevladnih organizacij, ki so aktivne na mačarskem. Eh, Mačarska je neto prijemnica Eh, sredstev iz evropskega proračuna v razmerju od 1 do 5 in za to, kaj lahko poveste glede spoštovanja do drugih držav članic in njihovih davkoplačevalcev, ki pa so neto plačnice uh, Eh, v proračun Evropske unije. Kar se tiče svobode združevanja, nevladne organizacije so bistven temelj demokratične družbe in kako spodbujate eh, udeležbo civilne družbe v javnem življenju ter združevanje. Eh, dobro ali slabo združevanje je kot zgleda vse bolj ta rdeča nit, ki ji sledi mađarska vlada na tem področju in zato bi vas želela vprašati, katere so konkretne težave, s katerimi se soočate. In ne na zadnje, ko se je Mađarska pridružila Evropski uniji, se je pridružila tudi njenim vrednotam in med uh, splošnimi vrednotami iz drugega člena so tudi kopenhaški kriteriji in uh, tudi Evropska konvencija za človekove pravice ter vsi drugi predpisi, ki so s tem povezani. In zato uh, tega ne morete postavljati vprašaj, saj s tem postavljate postavljate vprašanje tudi vaše članstvo v Evropski uniji. Gospod Sargentini za zelene. Hvala lepa, predsedojoči. Moje eh, prvo vprašanje se nanaša eh, na. Um, gospo Pardavi. Eh, in sicer me zanima, eh, kakšni so učinki zakona o nevladnih organizacijah glede tujega financiranja in kakšen eh, je učinek te zakonodaje tudi na ljudi, ki jim želite pomagati na mačarskem. Drugo vprašanje se nanaša oziroma je naslovljeno na ministra za zunanje zadeve mačarske vlade. Uh, V eh, primeru eh, Baka proti eh, Mačarski pred sodiščem za človekove pravice je sodišče odločilo, da je treba ponovno imenovati sodnike na Mačarsko sodišče in zanima me, kako je Mačarska uresničila to sodbo. In na to vprašanje za gospoda Šanto malce sem zmedena, ko vas poslušam. Ali sedaj trdite, da države članice ne smejo eh, spoštovati drugega člena in eh, vrednot Evropske unije ali eh, naj tvegajo sankcije po sedmem členu. Kaj to pomeni, da eh, so evropske vrednote relativne, da morajo države delovati skladno z lokalnimi običaji ali pravite, da je člen 2 eh, pogodbe o delovanju Evropske unije člen, ki ga moramo vsi spoštovati. In na to še zadnje vprašanje zopet za ministra zunanje zadeve kaj je bila motivacija uh, eh, Mačarske za priključitev Evropske unije, glede na to, da je suverenost tako pomembna. Članstvo Evropske unije eh, vedno eh, poseže v suverenost države, ki se priključi Evropske unije zlasti na področju migracije in azila. EFDD ima besedo. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu ministru. E, ta hearing je izredno zanimiv, vse, kar smo slišali, je izredno zanimivo. In e, vladi je očitno dobro uspelo voditi ta boj proti destruktivnim eh, silam eh, proti Evropski uniji in v boju proti nezakonitemu prisiljevanju. Tako kot eh, imamo ta problem na švedskem, mi gledamo na mačarsko kot na dober primer in zato vam priporočam, da ne sledite zgledu švedske. E, dejstvo je, da vlada mora predstavljati ljudstvo in to je e, zelo pomembno in isto bi moral početi tudi minister, ki je pristojen za priseljevanje na švedskem. Ravno tako bi isto lahko povedali za druge države članice in to, kar govorimo, gotovo niso lažne novice. Poglejmo, kaj se dogaja na švedskem. Na švedskem imamo več um, neljubih dogodkov eh, zaradi migrantov kot v New Yorku. Imamo um, območja, na katera je bolje ne iti zaradi var, problema z varnostjo. Uh, problem je, da se ne počutimo več varni. Uh, in zato potrebujemo zakonodajo, ki lahko zagotovi več varnosti. Zato vas sprašujem, gospod minister, kaj lahko eh, storimo mi, ki smo nasprotni obveznemu eh, prisiljevanju in kvotam, zato da to preprečimo. Gospod Bejza je FN. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste mi prepustili čas za govor gospoda Zestre. Hvala, gospod minister, da ste prišli in hvala, da ste prišli še enkrat odgovarjati na obtožbe, ki so povsem neutemeljene in ki letijo na rovaš vaše vlade. E, Mačarsko zauzemanje za e, lastno suverenost e, in, je, je povsem legitimna in pri tem ni nobene kršitve pogodb kar se tiče uh, protižidovskega ravnanja, je to ovrgel že gospod Netanjahu in kritika proti gospodu Sorošu, ki ste jo izrekli, je povsem legitimna. Tako da to, da se v javnem govoru zauzema za vstop na milijone beguncev in da ste se postavili proti temu, imate čisto prav. In uh, pri tem se lahko navežem tudi na govor gospoda Ferhošteta na konferenci predsednikov, ki se je izrazil v nasprotnem smislu, kar se pa tiče nevladnih organizacij. Videli smo predvsem ju, v, v državah na jugu Evrope, da je veliko nevladnih organizacij eh, takih, da sodelujejo z mafijo in kriminalnimi organizacijami, tako da je treba eh, tudi to upoštevati. Torej, mediji. Eh, mi smo Eh, videli tudi v naši državi, kako uh, so eh, se mediji oglasili proti Marine Le Pen, uh, niso pa ničesar pisali uh, zaradi uh, dogajanj, eh, o dogajanjih na Mačarskem, do katerih je prišlo leta 2016. Eh, zato sem prepričan, da to, eh, ta upirjenost proti delovanju Mačarske ni spremljivo in zato pozdravljam, gospod minister, vašo odločnost, saj ste gotovo v prvih vrstah med tistimi, ki se zauzemajo za svobodo evropskih državljanov. For two minutes, Thank, thank you, Ja, minister. Hvala lepa. Predsednik, gospod minister, to ni navidezen proces, kot je bilo že rečeno. Gre za dialog in veselim me, da ste to izpostavili. Ne gre za to, da smo proti mačarski, gre za to, da želimo spoštovati skupne vrednote. In mačarska nas skrbi, ampak ne osredotočamo se samo na mačarsko. To je zame zelo pomembno naj spostavim eno od področji, to je begunsko področje. Sam sem videl, kako vse skupaj deluje. Moram reči, da me je osupnilo. Resnično prihaja do sistematičnih kršitev človekovih pravic, nosečnice v lisicah. Na poti k zdravniku to ni tisto, kar si predstavljam pod besedo humanitarno. Sprašujem se, kaj želite s temi ukrepi doseči? Očitno ne nadzora na mejah, sicer ne bi bilo možno, da bi v zadnjih letih, da bi lani prišlo zelo veliko ljudi mačarske na, v Avstrijo, tudi nezakonito. Torej, to ne drži, ne varujete mej. Potem me zanima tudi, kaj menite o mehanizmu za premestitve. Upravičeno ste podali tožbo pred sodišče. Sodišče je, se je izreklo, zakaj tega ne izvajate in zakaj Mačarska ni pripravljena v svetu, če imate kakšna kritična stališča, kar se tiče reforme dublinskega sistema pod peti parlament pri tem. Če bi se tega skupaj lotili, bi tudi težave lahko lažje rešili. Okay, thank you. That completes. Dobro, s tem smo zaključili z krogom koordinatorjem in pa eh, in pa poročevalcem senci. Gospa Gal ima besedo. Ali bo bi začegali? Hvala. Dobro, da se srečujemo tu v odboru Libe, ampak eh, to delamo že drugič letos na temo Mačarske in nobena objektivna študija ni pokazala, zakaj bi morali govoriti tu o sistematičnem problemu v Evropi. Če se osredotočimo na eh, seznam 17, potem vidite, da je eh, Mačarska zelo pri vrhu in vabim vas, da si to pogledate komisija je sprožila postopke za neizpolnjevanje obveznosti za vprašanja, ki jih sploh ni pregledala pri vseh državah članicah. Glede postopkov OLAFA, Mačarska ni više kot druge države članice, medijska situacija ni slabša kot v Nemčiji ali v Združenem kraljestvu in te situacije nihče ne pregleduje. večina naših reform eh, je bila zelo eh, podrobno proučena, ampak eh, po amadmajih so vse te reforme dobile tudi zeleno luč. Na Mačarskem imamo več deset tisoč nevladnih organizacij in samo nekaj, samo peščica jih predstavlja problem, noben ne pretepa Eh, demonstrantov na mačarskem, noben ne aretira eh, članov opozicije, noben član medijev ni eh, ubit, kar se dogaja v drugih državah članicah. To je jasno vprašanje dvojnih standardov. Eh, subjektivnosti, zato ker eh, smo proti vašim imigracijskim načrtom. To je eh, protiproduktivno in to je zopet še en tak javen hearing in s tem res um, jezite mađare. Hvala lepa, predsedojoče. Mislim, da to ni razprava. Se opravičujem, ampak poslušamo tu propagando mađarske vlade. No, ampak eh, slišim ministra, ki pravi, ja, kar bodite sarkastični in kar smete se. Vi pravite, minister, mi mađari, ampak poglejmo si številke. V imenu koga govorite? V imenu vseh mađarov? V imenu večine mađarov? Če si pogledamo številke, potem uh, uh, vidim, da. Uh, niste uh, dobili um, večine na zadnjih eh, volitvah. Gospod Orban tudi ni eh, zmagal na referendumu. V imenu v, koga v resnici govorite? Na to pravite, uh, uh, narod ima pravico in tako dalje. Ampak s tem se ne strinjam. Uh, narod ni oseba. Ljudje imajo pravico do svojih stališč in zato imamo v demokraciji pluralizem in uh, to eh, želi gospod Orban in Fidesz uničiti. Če si Če primerjate en zakon ali drug zakon z drugimi državami, potem stvari izgledajo v redu. Ampak eh, v zadnjih eh, osmih letih gospod Orban um, dela vse, kar lahko naredi, da utiša opozicijo. To je lažna demokracija, to ni demokracija. In kako bi. Uh, kako bi Mačarska živela brez podpore Evropske unije, brez pomoči drugih eh, držav? Morda bi bilo dobro, če bi si pogledali eh, bolj podrobno korupcijo in to krajo eh, mačarskemu ljudstvu. In eh, predsedojoče, mislim, da je skrajni čas, da politične stranke nehajo uh, ščititi nedemokratične člane in tu gre za ELS. Imamo tudi druge primere, ki vključuje druge eh, politične skupine, ampak po osmih letih uh, takšnega neuspešnega dialoga z gospodom Orbanom, uh, ki predstavlja smrt da, ne, za demokracijo, je skrajni čas, da ELS vrže ven Fidesz iz svojih vrst. Euh, gospa Rovodelen. Hvala, gospod predsednik. Eh, no, v liniji tega, kar je povedala gospa Dintveld, eh, rekli ste, gospod minister, da mi tukaj napadamo Mačare, ampak mislim, da to ne drži. Sedim poleg kolege Mačara, s katerim zelo rada sodelujem in mislim, da je cilj Evropskega eh, parlamenta v Evropski uniji samo ta, da vsi spoštujejo temeljne vrednote in človekove pravice Evropske unije in to v dobro državljanov, torej tudi mačarskih državljanov. In zato naj se oglasim v zvezi se pravicami pravicami žensk, mađarskih žensk tudi. Poročilo eh, Sveta Evropa, Evrope o mm, zdravju in reproduktivnih pravicah žensk je bil, eh, kaže, da, so, eh, da je mm, Mađarska vlada ukinila eh, plačevanje eh, kontracepcije, če je ta namenjena preprečevanju neželene nosečnosti. To pomeni, da je vse breme za preprečevanje eh, neželenih nosečnosti na plečih žensk, ampak pravice žensk veljajo tudi za mačarke. Pa še nekaj, ehm, poročilo tudi pravi, da begunci in priseljenci niso upravičeni do nobene zdravstvene oskrbe, če ta ni eh, res nujna. To pomeni tudi, da noseče priseljenke niso upravičene do predporodne eh, nege in oskrbe. In zato sprašujem, ali eh, lahko prenehate z izvajanjem take politike in zagotovite, da bodo tako mačarski državljani kot drugi državljani v vaši državi upravičeni do um, uresničevanja pravic, ki jim gredo po Evropi evropski zakonodaji. Pa še nekaj. Oktober 2016 smo glasovali o resoluciji gospe Intveld za vzpostavitev mehanizma pravne države, v kateri smo. Um, tudi zapisali, da eh, se mora to vzpostaviti eh, do eh, konca decembra 2017, torej vzpostavitev mehanizma vladavine prava, ki bo omogočil res primeren nadzor nad njenim uresničevanjem povsod v Evropski uniji. Hvala lepa. Pred pristopenjem do Unije Evropejske v 2004 roku. Gospa Kudricka. Hvala lepa. Ko smo vstopili v Evropsko unijo 2004. leta, je to pomenilo eh, uvajanje zelo velikih eh, sprememb v naših državah, na polskem, na mačarskem in drugod, glede pravice do združevanja, glede javnih storitev in na številnih drugih. Eh, področjih. Zdaj imate vi praktično uh, oblast v rokah ene same stranke in so se stvari nekoliko obrnile. In zdi se, kot da. Eh, ste prišli sem nekako vojno nastrojeni in da se tu borite za mađarske državljane, ampak želela bi vas vprašati naslednje. V čem vi vidite napad na drž mađarske državljane se strani Evropske unije? Veliko prijateljev imajo, ki razumejo demokracijo in eh, svobodo, tako kot jo opredeljuje Evropska pogodba in eh, pseudoznanstvene opredelitve tukaj ničesar ne spremenijo. Zato me res zanima, eh, kje vidite eh, ta napad, zakaj obravnavate Bruselj kot Moskvo, zakaj ustvarjate neko lažno vzdušje, um, saj naj bi Bruselj na čuden, kvaren vpliv, eh, način vplival na eh, svobodo mačarskih državljanov. Ampak kako to dejansko eh, lahko ponazorite? Uh, gospod uh, Lopes Aguilar. Hvala, gospod predsednik. Uh, na gospoda ministra se obračam. Zelo pozorno sem vas poslušal. In še enkrat smo tu slišali in ne prvič in ni slučajno, saj smo v odboru Libe v Evropskem parlamentu o tem že zelo veliko krat razpravljali. Uh, in sicer o tem, kako se kvari zaveza mađarske vlade glede spoštovanja vrednot, za katere se je Mađarska zauzela s svojo vključitvijo v Evropsko unijo leta 2004. Um, omenili ste tukaj celo agendo mađarske vlade in hkrati govorili v imenu mađarske vlade, kot da ta predstavlja vse mađare. Govorili ste o mađarih in uh, mađarskem ljudstvu, ampak vse države Evropske unije so to postale, zato ker temelijo na pluralistični, odprti družbi. Uh, Zato gotovo v vaši državi imate mačare, ki glasujejo za Fides in druge, ki glasujejo proti. In vse te mačare predstavlja tudi ta Evropski parlament. In ne gre za to, da bi se mi umešavali v vašo notranjo politiko. Ne, ta Evropski parlament predstavlja Eh, državljansko razsežnost vseh desetih milijonov uh, eh, Mačarov. In vi ste zdaj pred Evropskim parlamentom in odgovarjate za vašo zavezo Evropskemu parlamentu in Evropski uniji, uh, kateri se je Evrop, uh, Mačarska zavezala leta 2004 s svojo vključitvijo. In v tem smislu imamo uh, vso pravico, da sprožimo rdeči alarm, kadar vidimo, da ta in pluralizem, informirani pluralizem nazaduje, ko vidimo, da vlada nadzira medije, kadar vidimo, da se njihova svoboda zmanjšuje, kadar vidimo, da uh, vlada nadzira nevladne organizacije in še zlasti, kadar vidimo, da um, vi obravnavate vprašanje priseljevanja z vidika grožnje za svobodo mađarskega ljudstva medtem ko eh, je to že v pristojnosti Evropske unije, o čemer se je, odloč, je odločilo tudi sodišče Evropske unije glede eh, obveznosti za spoštovanje eh, preseljevanja in obravnave eh, begunskega in vprašanja. Gospa Spinelli, hvala. Jaz bi pa želela mađarskega ministra in mađarske predstavnike pozvati, naj vseh, ki so kritični do dogajanja na Mačarskem, ne obravnavajo kot eh, pajdaše in plačance se strani Soroša. Eh, sama sem ehm, tudi precej kritična do marsičesa, kar je eh, Soroš glede vračanja tudi povedal. No, ampak glede priseljevanja in uh, bi želela povedati naslednje. Uh, Če so vprašanja takšna, da ne temeljijo na informiranosti, bo tudi eh, dogovor o njih dezinformiran in zaradi tega postaja vse skupaj nevarno. Namreč, kadar Orban govori o tem, eh, da na desetine milijonov ljudi trka na uh, evropska vrata in da bo v naslednjih desetletjih na stotine milijonov trklo na evropska vrata. Poleg tega še e, informacije, torej dezinformacije o tem, da Evropa želi zmanjšati pomen e, evropskega jezika in kulture. In, e, no, če govorimo o Soroševih predlogov na isti ravni, kot so evropski predlogi, eh, pa je tudi dezinformacija to, da eh, naj bi se priseljence moralo obravnavati drugače kot mađarske državljane. In zato imam vprašanja, ki so namenjena Helsinškemu odboru ter gospodu Poljaku, ki eh, predstavlja medije. Torej, kako naj se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 Spoštovani člani panela, z velikim zanimanjem smo prisluhnili eh, temu, kar ste povedali, vendar pa so bile nekatere izjave tukaj zelo pristranske, še zlasti zame, ki sem se kar nekaj let ukvarjala s, pri, s problemom priseljevanja in imam zato povsem različen pogled na te stvari. Eno so izkušnje nacionalnih organov, drugo izkušnje nevladnih organizacij, ampak um, vidi se, da imate glede tega dvojna merila. Torej, kaj je slabega v tem, da se povpraša ljudi? Torej, v, Uvedite iste postopke in na isti način uh, eh, obravnavite to vprašanje tudi drugot po Evropi. Sama sem antropologinja in uh, Ehm, zato mislim, da je ehm, javno posvetovanje oziroma mm, referendumsko obračanje državljane gotovo nekaj dobrega. Potem spoštovanje delovanja ONG-jev, ehm, nevladne organizacije, Eh, naj bi delale v dobro civilne družbe, vendar pa bi bilo treba tudi vedeti, koliko denarja imate za to na voljo in odkot ga prejemate. Eh, mi bi morali tudi vedeti, koliko denarja se troši za delo nevladnih organizacij. Sama sem delala znotraj nevladne organizacije in eh, lahko povem, da mi iz tujine nismo prijemali sredstev. Eh, Švedski primer pa kaže tudi na to, da morate biti vsi dosti bolj pozorni na javno mnenje in če bi to bolj upoštevali, ne bi imeli tako subjektivnega mnenja o Mačarski. Predstavniki javnosti prihajajo pogosto podajati svoje mnenje. Postopki proti Mačarski so bili sproženi, vendar pa, uh, se je izkazalo, da gre tukaj samo za napadanje mađarske vlade in eh, da razlogi za te postopke niso utemeljeni. Yes. Bien, eh, yo... Gospa Pagasa Urtundua, hvala lepa. Zelo pozorno sem vas poslušala. O nacionalpopulizmu nekaj tudi vem, saj sem ga sama občutila. Uh, saj sem eh, tudi sama se občutila eh, obravnavana kot eh, disident in ravno tako sem bila priča uporabi političnega jezika z namenom eh, propagande in to je res nekaj zelo težkega in zaradi tega zelo težko delamo na tem področju in obravnavamo vaše delovanje, ki je upirjeno proti eh, pluralizmu. Pa še nekaj, starši eh, Jezusa iz Nazareta so bili eh, begunci, bežali so pred preganjanjem. Jezusovi starši so bili tudi sami begunci, ponavljam. Hvala. Thank you. I will not uh, <coughs> start. Hvala, sam ne bom govoril o Božiču. Meni se zdi zelo čudno, da smo imeli že štiri razprave o Mačarski. In gospa Gal je pozabila na Romunijo. Dvakrat smo že imeli razpravo o Romuniji in na to od julija do septembra je Romunija izginila iz seznama. Kar še ne pomeni, da se je vse rešilo v Romuniji. In sprašujem se, kako lahko neka država izgine iz seznama. In ne bom govoril o Malti in o Španiji, kjer eh, ne eh, preganjamo civilne družbe, samo ubijamo novinarje. Sprašujem se, zakaj gospod Timr Timmermans ni več eh, tako navdušen nad poročilom Intveld. Eh, lahko bi sledili vsem državam članicam eh, celo leto, ne samo mađarski in polski. In dobro bi bilo, če bi se vrnili k poročilu gospe Intveld in da bi prosili komisijo, da vzame to poročilo, sporočilo resno vedno eh, razpravljamo o mađarski in polski in pri tem pozabljamo, da imamo še 25-26 eh, drugih držav članic. Sedaj bomo obravnavali eh, torej, ne libe člane, gospod Zani ima besedo. Ker sem se pa na sotistratelj, kjer dešt sredek fölteni külügyminiszter úrnak, Eh, az egyik egy... Hvala lepa. Imamo vprašanje za ministra za zonanje zadeve in sicer gre za splošno politično vprašanje. Ali menite, da mađarska vlada pravilno razmišlja, če posega v dejavnosti, um, nevladnih eh, organizacij, kot če bi sedaj 500 milijonov uh, evropskih državljanov želelo tu škoditi mađarski. Sprašujem se, koliko je to smiselno. In na to solidarnost eh, lahko začnete z dejavnostmi solidarnosti, s tem, da zavajate ljud, ljudi. Ampak če si pogledamo obrazec eh, te eh, mađarske kampanje posvetovanja, potem vidimo, da je glavno vprašanje, ali eh, vi, državljani, želite nezakonite migrante, ki bodo posiljevali vaše ženske, ubijali vaše otroke in uničili vašo kulturo. Seveda bodo vsi odgovorili ne. Uh, In na to še eno misel glede solidarnosti imam prav tako vprašanje za ministra. Lani smo videli grozne scenarije glede beguncev na deset tisoče. Eh, mm, otrok brez spremstva eh, je eh, tavalo po Evropi ali lahko eh, sprejmete, da bi bilo 1300 takih otrok sprejetih na mačarskem? Um... Hvala lepa. Zelo veliko slišimo o evropskih vrednotah. V 20. stoletju so bile evropske vrednote pogosto nacionalistične ali komunistične. Kaj to pomeni? ali so evropske vrednote sedaj te, da, eh, se, eh, da ta evropska birokracija uniči demokratične eh, narode v Evropi. Resnično demokratičen narod v Evropski uniji, Velika Britanija, zapušča Evropo. Morda je čas, da nam Mačarska sledi mi si upamo voditi našo lasno državo. Kako je to lahko demokratična organizacija, če se uh, na to kaznuje uh, države, ki želijo oditi? Ne morete dr obdržati uh, ljudi uh, na silo. To nas spominja na Varšavski pakt. No, to je res. Uh, tak eh, intelektualen konec eh, našega heringa. Ne, ne, ne, ne, končali ste. Ne, ne, sedaj bomo nadaljevali. Nadaljevali bomo z sklepnimi mislimi naših eh, govorcev. Zahvaljujem se vam, da ste tako disciplinirani. Se opravičujem za te dvominutne omejitve na tako delikatno temo to nam je malce otežkošilo razpravo, ampak hvala, da ste eh, spoštovali vaš eh, čas za govor. Sedaj pa nadaljujemo z govorci, zopet v istem vrstnem redu. Mm, začenjamo z ministrom za zonanje zadeve, eh, če lahko v petih minutah odgovorite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za priložnost, da odgovorim na vse pripombe in vprašanja. Naj začnem s tem, da povem, da si Mačarska želi imeti močno Evropsko unijo in biti članica te močne Evropske unije. EU je lahko močna, odločna, če racionalno razpravljamo o prihodnosti. Ne bomo pa močni, če nas bodo vodila čustva. 16 let sem bil poslanec mađarskega parlamenta. In ko potem v Evropskem parlamentu slišim, da pomisleke, če vlada lahko zastopa svojo državo, no to je bizarno vprašanje, ne želim biti nesramen. kar se tiče vprašanja poslanke, da bom jo vprašal, koliko, kakšen odstotek je pa izvolil vas, da bom šel po tej poti. Mačarska vlada zastopa Mačarsko mađarske državljane in mnenje mađarskih državljanov nas vodi pri naših dejanjih in tako bo tudi ostalo. Nekaj specifičnih odgovorov. Razprava je smiselna, če nismo čustveni, ne govorimo o zaznavah, govorimo o dejstvih. Nihče ne pravi, da je vsak migrant terorist. Tega nisem dejal. Vendar pa, če pride do migranskega vala, milijon in pol ljudi, ki pridejo k nam in je to neurejeno, nezakonito, daje to terorističnim organizacijam priložnost, da skrijejo tej množici svoje teroriste in jih pošlejo tja, kamor bi jih sicer prej teže poslali. Dejstvo je, da se je v zadnjih dveh letih grožnja terorja po vsej Evropi povečala. Dejstvo je, da se bo migracijski pritisk še povečal. NATO se strinja s tem. Vrh EU-Afrika je tudi pokazal, da se bo potencijalni migracijski pritisk iz Afrike povečal, da je lahko brezmejen, neskončen. Kar se tiče nevladnih organizacij, je približno 60 tisoč nevladnih organizacij, organizacij civilne družbe na Mačarskem. Tukaj smo slišali mnenje ene. Mačarski državljani lahko en odstotek svojega osebnega prihodka podarijo, posredujejo nevladnim organizacijam. Po naših zapiskih so dobili, so dobile te organizacije prispevke od 282 tisoč madarskih državljanov. Dobiva pa tudi javna sredstva. In ko pravite, da je vključevanje nevladnih organizacij v delo vlade dobro, da pa vključevanje ljudi v delo vlade ni dobro, to je pa nekaj časa ne morem sprejeti. Mačarska, mačarska vlada meni, da moramo ljudi spraševati o tem, kako naprej v prihodnje. To je prav, zato smo to storili in tako bomo počeli tudi v prihodnje. Spraševali bomo ljudi o tem, kaj menijo. V modernem svetu, če uvedemo pravilo, kjer mora nevladna organizacija registrirati tojo podporo, da bi s tem naj otežili delo civilne družbe, vsi, ki to pravijo, za njo smešno. Druga specifična vprašanja. Naj povem, da Mačarska spoštuje vse mednarodne pravne zaveze, pričakujemo pa tudi, da bodo vsi, ki pridejo na Mačarsko, spoštovali mačarsko pravo. Status prosilcev za azil je utemeljen na podlagi mednarodnih pravil in konvencij. Če kdo izpolnjuje pravila, kriterije, bo dobil pozitivno rešeno prošno za azil, če ne, pa bo prošno za azil zavrnjena. Baka proti Mačarski, primer, o katerem ste govorili, naj vam povem, kaj točno se je zgodilo, če je to tako pomembno. 14. septembra 2016 smo plačali očkodnino, in smo izvedli sodbo. Vse, ki so bili vključeni, to smo o tem obvestili. Smo pa seveda vam na voljo v prihodnosti, nadaljevali bomo z razpravo o tem tudi z Evropsko komisijo, kajti to je pomembno vprašanje. Hvala lepa. Marta Pardavi, mađarski hirsinški komitej, prosim. Naj odgovorim na nekaj vprašanj, ki so mi bila specifično zastavljena ali so vključevala proti zakonodajo proti nevladnim organizacijam na mačarskem. Kot sem dejala uvodoma, preglednost je pomembna, to je lahko legitimna vrednota in legitimni cilj, da vemo, kdo koga financira. To je že vzpostavljeno na mačarskem. Zelo podrobno zakonodajo na tem področju imamo, ki jo mačarske nevladne organizacije morajo izpolnevati, kar se tiče financiranja. Razkiti moramo vse vire financiranja, zakaj namenjamo sredstva, zakaj so nepovratna sredstva, kar se tiče dejavnosti, finančnih implikacij, finančnih podrobnosti. Za mađarski helsinški odbor je to dosje v Excelu dolg približno 60 strani, ki je na voljo na naši spletni strani, pa tudi na spletni strani sodišča. Preglednosti ne bo več s tem zakonom. Samo pomeni, da bomo morali ne bo potrebno podati več finančnih podrobnosti. Morale pa bodo nevladne organizacije objaviti na svoje spletne strani in svoje publikacije, da jih financirajo tuje organizacije. To vključuje tudi komisijo. Mi imamo veliko procesov in projektov, ki se osredotočajo na pravosodje, ki bi naj izboljšali evropsko zakonodajo na področju azila in kanskega prava. Financiranje, ki ga pridobivamo za ta neporavatna sredstva, so tuja po tej zakonodaji. Sumljivo tuja sredstva. Veliko mađarskih nevladnih organizacij nimajo vse težave s tem. To je obtožba, ki jo pogosto slišimo. Ampak tudi ne vse nevladne organizacije so odločne glede pomembnih težav, s katerimi se soočamo, kar se tiče nudenja storitev. Kar se tiče financiranja lokalnih oblasti, še prav posebno, je to pomembno vprašanje, ki ovira nevladne organizacije, da bi spregovorila o težavah, ki jih izkusijo. Ne boste dobili vladne podpore kot nevladna organizacija, če boste govorili o težavah. Potrebni so določeni pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati za vlado, da vam da podporo. Kar se tiče azila. Mačarski zunani minister je ravno kar dejal, da mačarski organi v skladu z mednarodnimi prav, mednarodnim pravom in standardi odločajo o prošnjah za azil. Približno tisoč ljudi je letos dobilo mednarodno zaščito na mačarskem. Večina pa jih ni na mačarskem. Zakaj? Zato, ker po mačarskem in mednarodnem pravu bi Mačarska morala tudi pomagati pri integraciji teh posameznikov. Tem pomoči pa ni. Razen tega, da je mesec ostanejo v taborišču za begunce. Potem so soočeni eh, z brezdomnostjo, obupom in to je seveda povezano tudi z visoko ravnjo ksenofobije, ki jo z nacionalnimi posvetovanji spodboja vlada. Mačarska si ne želi, da bi se ljudje integrirali. In zato begunci odidejo naprej, so prisiljeni in tudi odidejo aprila letos. Je bilo priporočeno, da po Dablinski uredbi naj ne vračajo beguncev na Mačarsko. Ravno zaradi teh razlogov, da je mačarski azilni sistem popolnoma nezaščitniški. Zaradi politične volje, ki je ni, želijo si izgnati begunce. Hvala lepa. Hvala lepa, Gabor Poljak.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 Miloni, Mačaro imajo samo enostranski dostop do vladnih sporočil. V tem medijskem sistemu je zelo enostavno začeti s proti kampanjami. Tisti novinari, ki pa se borijo za preživetje, želijo resno poročati, imajo pa težave. Če bi kdo se želel zoprstaviti te kampanji, bi ga označili kot nekoga, ki je na plačilnem seznamu Soroša, ali pa bi ga stigmatizirali še kot kaj slabšega. In to se dogaja sedaj prek medijev, ki so pod nadzorom Fidesa. Nekdo je omenil, da ni objektivnih dejstev oziroma indikatorjev, da so mačarske razmere slabe. Veliko je indikatorjev, kar se medijev tiče. Freedom House, eh, novinari brez meja, medijski pluralizem. Vse to se objavlja vsako leto in vse to je dostopno vsem. Vritere Fidesa pa samo skomignajo z rameni in pravijo, da so vsi ti del zarote, ki jo plete stari gospod, gospod Soroš. To je zelo poenostavljen odgovor. Še en vidik tega vprašanja če ni objektivno merljivih težav, kar se tiče medijske svobode, pa lahko poprašate veliko novinarjev, ki so jih odpustili pri regionalnih časopisih na lokalnih ravneh, ki so zapustili celo svoje poklice. To je nekaj, kar smo izgubili. Tega v medijskem sektorju ni več zaradi političnega vmešavanja, ki je bilo izvano brutalno na vseh ravneh medijev. Veliko novinarjev je zapustilo svoj poklic, tisti, ki so ostali, morajo pa vsakodnevno služiti komunikacijskim potrebam Fidesa in igrati to igro. Nekateri ste dejali, da je nacionalna kampanja za posvetovanje z ljudmi ustrezna. Ne vem, ali ste prebrali vprašalnik, ki ga podajo, ne glede na to, kako politično nepristranski ste, boste vedeli, zakaj gre. To niso prava vprašanja. In na neprava vprašanja dobite lahko samo neprave odgovore. Edini pravi odgovor na take vprašalnike bi bil, da ne glede na to, kako boste odgovorili, boste ukrepili položaj Fidesa, ne glede na to, kaj boste odgovorili. In vemo, da niti ne štejejo, koliko vprašalnikov so dobili, ne procesirajo jih, ne registrirajo jih. To ni razprava, to ni dialog. Potem vprašanje za, glede obdobja pred 2010. Iskreno lahko rečem, da mojih člankov z tistih časov ne morete najti. Ne morete najti takih, ki bi hvalili medijski sistem pred Fidesom. Takrat je vlada tudi želela zvajati pritisk, bile so skupine zalobirane in tako dalje. Vendar pa dejstvo je, da je bilo razporeditev, bila razporeditev sredstev prej veliko bolj poštena kot sedaj. Vlada je sedaj vedno preveč zastopana. ampak v zadnjem času še bolj. Nekateri mediji imajo 100 odstotno pokritje iz oglasov, druge ne dobijo nič. Ni zaradi Evrope, da želim živeti v Evropi, ki je svobodna. Ni zaradi EU, zaradi Mačarske, zaradi svojih otrok, zaradi svojih študentov, zaradi so državljanov si tega želim. Evropa lahko morda pomaga, zato sem hvaležen, vendar pa tega ne počnem za Evropo. Uh, um, In končno še gospod Šanto, pet minut, prosim. Hvala lepa. Mislim, da nihče na mačarskem ni realističen, ki pravi, da so na mačarskem ogrožene državljanske pravice. Mislim, da ne potrebujemo EU, da mm, spet postavi pravno državo. Ne vidim kakšnih eh, večjih težav ali razkorakov v tej smeri. Če odgovorim gospe iz Argentini, ogledal sem si drugi člen, zelo jasne opredelitve imamo, človeško dostojanstvo, svoboščine, svoboda, demokracija, pravna država, človekove pravice čeprav posebno pravice manjšin, pluralizem, proti diskriminacija, strpnost, pravosodje, pravica, solidarnost in enakost. So to res jasni, jasno opredeljeni koncepti? Ne. To lahko razumete po svoje. To so zelo nejasni koncepti. Govorimo o splošnih evropskih vrednotah. Kakšna je temeljna pravica za migranta, da dobi azil v prvi varni državi ali v katerikoli državi na svetu, kjer si to želijo? Kaj pa homoseksualne poroke? V veliko državah EU to ni legalizirano. Druga ustavna sodišča pravijo, da je to temeljna pravica. V nekaterih državah pravijo, da mora država sprejeti še druge spole, ne samo moškega in ženskega, kot ju je Bog ustvaril. Kaj pa židovsko-krščanska tradicija? Ali ima večina pravico, da ohrani svojo judovsko-krščansko tradicijo? Naprimer, v Franciji morajo mar res dovoliti drugim, da snamejo križe. Kaj pa zaščita zarodkov? V nekaterih državah so za izbiro, v drugih ne. Ne vem, kako lahko torej govorimo o enakosti in temeljnih pravicah na tej podlagi. To vse zveni lepo in prav, vendar pa kako to specifično opredelimo, je pa nejasno. To so nejasni koncepti, zato je zelo enostavno to napolniti s čimrkoli si že želite. Drugo vprašanje, na katerega se želimo odzvati, pa je financiranje EU kako je to povezano s pravno državo, državah, kjer so težave s pravno državo. Ko govorimo o ustavitvi evropskega financiranja, spoštovane poslanke in poslanci, samo zato, ker je vlada kritična do EU, pa seveda si še vedno želimo evropske sredstva. Mačarska in ta del Evrope Srednja in vzhodna Evropa, je imel zelo traumatično zgodovino. Po prvi svetovni vojni nas je zgodovina tepla, po drugi tudi, ko so prišli Rusi. Po spremembah leta 1998 smo liberalizirali strateške trge in po pristopu KEO 2004 smo odprli naše trge, naš trg dela tudi. lahko vidimo mobilnost delovne sile med vzhodom in zahodom. Prav tako pa smo prispevali tudi k ekonomskemu razvoju v Nemčiji. Torej, ne govorite mi o tem, da je to neko darilo iz Brusla. To ni res. Veliko smo storili, da smo lahko sploh sprejeli ta evropska sredstva in moralno nam Zahod predvsej dolguje, še prav posebno mačarski. Še naprej morate nuditi to pomoč. That, um, are... Dobro, vem, prihajate na glasovanje, kmalo bomo zaključili. Poročavka in poročavci senci se bodo sestali, spregovorili o rezultatu te predstavitve. Hvala lepa vsem za delo na tem občutljivem doseju. Prosim, bodite tiho, da lahko zaključimo. Osnutek poročila bo predstavljen marca. Vedite to? Poročevalki bom dal samo par minut za zaključne besede, prosim. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da ni še čas za sklepe. To je proces, skozi katerega gremo, ki bo vodil do glasovanja junija in potem kasneje septembra. In sedaj je veliko preuranjeno zaključiti. Želim pa zaključiti s tem, da izpostavim dve točki. Kot sem dejala že prej, govorila sem o sporočilu komisije iz leta 2003, ki razlaga proces glede sedmega člena, da gre tukaj za veliko več kot samo za skupek nekaj postopkov kršitve. To želim izpostaviti. Čeprav so postopki kršitve, včasih začeti, še to ne pomeni, da smo se s tem že ukvarjali. Vse je na mizi in sklepi morajo biti narejeni zelo pazljivo. Še nekaj bi rada izpostavila in nekaj kolegov vas je o tem že govorilo. Morali bi biti zelo previdni, da ne mešamo držav, vlad, strank in ljudi. Vlada ni stranka, država ni stranka in ljudje so posamezniki. In zelo se mi zdi pomembno, če bi temu sledili še naprej. Zato želim še enkrat povedati to, kar je dejal kolega. Ne sodimo mačarski. Smo z mačarsko tukaj v dialogu in govorimo o evropskih vrednotah in o razmerah na mačarskem uprit evropejcev in mačarov. Hvala lepa vsem veselim se nadaljevanju našega dela. Hvala lepa, poročavki, hvala lepa poročavcem v senci, hvala lepa tudi vsem poslankam in poslancem, ki so morali zelo na kratek in drnat način izpostaviti zelo občutljiva mnenja. Hvala lepa našim gostom za predstavitev. Tako zaključujemo. Poročilo bo pripravljeno marca. Hvala lepa vsem, sedaj pa prehajamo na glasovanje za približno 30 sekund. Bomo prekinili potem pa glasovanje. Pripravite se na glasovanje, hitro moramo začeti, ker bodo eh, potem ljudje začeli odhajati. Ostanite, kjer ste, če želite glasovati. Thank you. Colleagues, take your seats. We're ready. Sedite se, prosim, pripravljeni smo na glasovanje. Sedite se. Vote, please, uh, Če pa ne boste sodelovali na glasovanju, potem pa odidite. Hvala. Uh, Gre za glasovanje v Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov z področja svobode, varnosti in pravice. Govorimo o glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj in o sestavi pogajalske skupine. Poročevalka je gospa Makovej. Gospa Makovej, želite spregovoriti pred glasovanjem? You, Hvala lepa, predsednik. Naj se zahvalim kolegicam in kolegom za zelo dobro sodelovanje. Gospa Kiniči, na primer. In vsi ostali. Uspelo nam je doseči dogovor kar hitro in strokovnjaki so nam podali tehnično razlago, tako da je vse skupaj potekalo zelo dobro. Je pa to zelo nujno, kajti govorimo o EU-LISI, o interoperabilnosti podatkovnih baz, o tem, da morajo države članice podajati podatke. To je njihova dožnost, to izpostavljamo. Govorimo pa tudi o izzivih migracij, terorizma, organiziranega kriminala in tako naprej ki bi jih lahko delno razrešili tudi z delujočo agencijo EULISA. Hvala lepa. Gospod Vikstrom, postopkovno vprašanje, prosim. Da, postopkovno vprašanje, predsednik. V imenu skupine ALDE. Po členu 190 želim predstaviti glasovanje. Naj razložim. Predlagamo, da to predložimo vsaj na 15. januar. Razlogi so preprosti. Gre za zakonodajo, zelo pomembno. EOLISA je Evropska agencija, ki zagotavlja dolgoročne rešitve za operativno upravljanje velikih IT sistemov. To bo imelo gromozanske posledice za strukturo teh sistemov, za varnost in demokratično odgovornost te unije. preložitev je potrebna, ker je v parlamentu bilo vse skupaj narejeno prehitro. Struktura ni dobra. Junija je komisija predstavila ta predlog. Samo dva tedna pa smo se o tem pogovarjali v tem parlamentu. Samo dva tedna. Samo dva kratka sestanka smo imeli s poročevalci senci. Nasprotju z drugo zakonodajo je to nespremljivo kot moja zakonodaja, 22 sestankov, preden smo dosegli dogovor. Še več, poročevalka ni sprejela komisije EULISE na sestanke koordinatorjev, čeprav je to zelo tehnično težko vprašanje. To bi bilo potrebno zato, da bi dobili nekatera pojasnila. Vse skupaj je to bil zelo zelo nagel proces, ki je bil prehitro izveden. Naj spostavim, da moja skupina podpira odločen mandat za EU LISO, kajti to odpira vrata za med operabilnost. In vemo, da ta predlog prihaja šele naslednji teden, ko bo predlagala komisija. In to moramo obravnavati v tem kontekstu. Ne želim ustaviti procesa, vendar pa mislim, da moramo se pogajati v ustreznem procesu z ustreznimi pravnimi okviri. To pa tu ni tako. Če bomo glasovali danes, bomo glasovali proti, definitivno. Prav, to je postopkovno vprašanje. Po 190. členu četrti odstavek, to ste citirali, potrebujemo večino tistih navzočih tukaj ali naj preužimo glasovanje ali ne, pred glasovanjem. Gospod Makovej, želite spregovoriti? Naj pa povem samo tole, preden spregovorite. Kolegice in kolegi, tiho za trenutek. Ne želimo začenjati razprave. To, kar je v postopkovnem vprašanju, je bilo morda predolgo. Želijo preložiti glasovanje. Vem, da želite nekateri hitro glasovati. Gospod Wikström je zelo jasno izpostavila svoje točke. Bistvo pa je, da bi naj preložili glasovanje. 194 člen to omogoča. Potrebujemo pa večino navzočih, če želimo preložiti glasovanje. Prosim, da kar glasujemo, da vidimo, ali bomo glasovali ali ne. Želite začeti razpravo, gospod Makovej? Vem, želite odgovoriti na te točke, to razumem. Ampak na kratko, prosim. Zelo na kratko. Hvala. Kljub postopkovnemu vprašanju, ki ni postopkovno vprašanje, bom zelo kratka. Je postopkovno vprašanje, pravi gospod predsednik. Imeli smo tehnični sestanek z EDPS in EOLISO, tehnični sestanek na zahtevo ALDE. Torej ni res, da takega sestanka ni bilo. Vsi ostali poročevalci v senci niso želeli sodelovati, ker so dejali, da so prepričani, da tega ne potrebujejo. Organizirali smo to na tehnični ravni na zahtevo gospe Vikstrom. Presenečena sem, da smo dosegli dogovor, ker je vsakom pomislil na dveh sestankih. Tako da odločno nasprotujem tej zahtevi. Hvala. Hvala lepa. Cenim, da niste bili predolgi, ne želimo si razprave na to temo gospod Vikström, pa je vseeno podala legitimno postopkovno vprašanje. Navedla je člen, člen je jasen, tako da takoj glasujemo. Kolegi, prosim, pozorni bodite, glasujemo. Lahko dvignemo roke. Ali moramo elektronsko? Da, elektronsko. Vse mora biti elektronsko v tem odboru, se pravi čujem. Torej, glasujemo. Prosim, umirite se. Exactly. If people could just stay quiet, thank you. Okay, the vote is. Torej, glasovanje je sledeče. Če pritisnete na zeleni gumb, potem želite nadaljevati z glasovanjem. Če ste proti, pa ne želite nadaljevati z glasovanjem. Glasujemo. Hvala. Uh, Se pravičujem, gospa Holmar ima prav, zmedel sem vas. Spodletelo mi je, to je ravno kar dejala. Vse sem vas razočaral. Naj sedaj poskušam popraviti to razočaranje. Torej, če želite preložitev, ste za. Preložitev glasovanja za. Elektronsko glasovanje glasujemo. Zeleno, če ste za preložitev, rdeče pa, če niste za preložitev. Da, če ste za preložitev. Poglejte svoje koordinatorje. Poglejte svoje koordinatorje za smernice. Še vedno glasujemo, ker gospa Holmar nima kartice. Strašno me je razočarala. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno torej. Tako da bomo glasovali. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Hvala za to. Sorry, I do have to indicate that no Hungarian interpretation is available because all the Hungarian interpreters have gone to. Mađarskega tolmačenja pa ni, ker so vsi mađarski tolmači šli v tiskovno sobo. Začenjamo s 52. predlogom spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 81. Glasujemo. Sprejeto. 82. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Trinosemdeset, štiriinosemdeset, petinosemdeset, v svežnju glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Šestinosemdeset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 88 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 92. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem 3 proračuna eh, odbora za proračun. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 93 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 8 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 97. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 102. 103 in 104 v svežnju. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 14. In do 111 v svežnju. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 113. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 114. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 4. Budget. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5. Odbor za proračun. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1. Odbor za proračun. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest. Glasujemo. Poimensko glasovanje. Poimensko glasovanje, to moram reči. Šesti kompromis. Poimensko glasovanje glasujemo.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 65 do 65, torej konec glasovanja, sprejeto. Odbor za proračun, predlog s mojim besedem, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 7, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto predlog spremembe 126. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 130. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 131 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 132 in 133 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 134 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 135 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 136 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 8. Proračun. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 139. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 140 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 29 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 32 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 33, 144 skupaj. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 34 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 146. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 147. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 148. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 150. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 151. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 152. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. 153 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 155. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 156 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 157 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 158 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 159 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 in 160 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 161 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 10 proračun glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 39 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 162 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 163 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 164 glasovanje podelih. Prvi del glasujemo.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 Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12. Proračun. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 169. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 171. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 44. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 46. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 14 proračun, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 15 proračun, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 47 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16 proračun, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17 proračun, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 49 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 51. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nekdo brca v mizo. Kdo to dela? Se pa je čuje, moti me. Vem, vem, da je veliko stresa tukaj v našem odboru. Tudi jaz bi naraj prcim. 176. Glasujemo. To 76 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 9 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto vodne izjave. 54, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 57, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 2, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 58 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 59 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 62 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 72 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 73. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 74. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 75. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 76. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 2. Proračun. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 77. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 78. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 79 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 80 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 6 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Končno glasovanje poimensko. Glasujemo. ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 40 za, 10 proti 4 vzdržani. Sedaj pa še glasovanje o sklepu o vstopu pogajanja. Glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 40 za, 11 proti, 2 vzdržana. Čestitke poročevalki. To je konec glasovanja. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Za tiste, ki boste ostali med nami, bomo nadaljevali takoj s točko 8. In prosim, da tisti, ki nas boste zapustili, to storite tiho. Tu gre za poročilo gospe Ernst. Ali je Kornelija tu? Sorry, uh, Mrs. Ernst, I didn't see you. Uh, I can't. Se upravičujem, gospa Ernst, vas nisem videl. Kolegi, prosim, če odidete potihom, imamo še dve točke na dnevnem redu in želel bi to storiti učinkovito. Hvala. Dobro, kolegi, tu gre za pregled uh, situacije v zvezi z. Uh, pogajanji na področju varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v inštitucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pre pretoku takih podatkov. Poročevalka je Kornelija Ernst eh, in eh, kot to velja za trialoge, je šlo tudi v ta pogajanja zelo veliko naporov. 19. oktobra je bilo sprejeto poročilo Libe, na to je gospa eh, Ernst eh, začela s trialogom in eh, daj mi besedo, da nam pove o stanju teh pogajanj. Izvolite. <laughs> ja, libe kolege in kolegi. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Naj povem nekaj o našem poročilu, trenutnem stanju. Naj spomnim, da je cilj uredbe v tem, da bi uporabo zakonodaje za varstvo podatkov razširili na evropsko raven. Harmonizacija, mislim, da se ne more doseči samo na določenih področjih, potrebujemo to na evropski in še prav posebno na evropski ravni. Kaj ti enotni režim za varstvo podatkov pomeni enoten režim tudi za organe in agencije. Ne želimo si nepregledne množice, tako kot imamo to danes na evropski ravni. Zato je ta osnutek bil predložen strani komisije. Kakšno je trenutno stanje? Najprej imamo kar nekaj vprašanj, kjer smo hitro dosegli dogovor in našli kompromise. Na hitro. Če bi jutri s komisijo razpravljali o pomembnih vprašanjih, ki so še odprta in jih prijeli v kompromise, potem bi že lahko zaključili delo. Ampak to nam ni uspelo, kajti svet ni bil pripravljen predložiti resne kompromise. Katere so odprte težave? Najprej najpomembnejša točka obseg. Ne sme biti tako, da iz obsega področja uporabe izuzamemo agencije in druge organe, da za njih to ne velja, Na splošno pa naj to velja za evropske institucije. Mnenja smo, da tudi Europol, Eurojust in NEPO morajo biti zajeti v to področje, tudi v harmonizacijo pravil za varstvo podatkov na evropski ravni, ne pa jih izuzeti. Zato ni utemeljitve, nobene utemeljitve pod tem soncem in mislim, da smo tukaj pripravljeni na kompromis kot parlament. Predložili smo kompromise. Naj pa povem, predlagali smo za Europol, na primer, da bi imeli prehodno obdobje, da bi potem potencijalno težave, ki jih sicer ne vidimo, ampak če bi nastale pri izvajanju, rešili in bi po določenem prehodnem obdobju dejansko potem dosegli harmonizacijo. To je torej najbolj jesen predlog, kar jih lahko podamo. Če so svetom mnenja, da bodo povzročene velike težave s to harmonizacijo in z izvajanjem, potem predlagamo prehodno obdobje. Eurojust smo predlagali takošnjo pogajanje, o Eurojustu se trenutno pogaja, trialogu, prav tako kot v tej uredbi. In v bistvu nimamo tipljivih razlogov, zakaj bi prelagali in zapisovali v to uredbo nekaj, kar moramo potem odstraniti. Zato ni pravih resnih utemeljitev in svet tudi ni, tudi ni pripravljen, konkretno Europolu ali Eurojustu, povedati, zakaj ni možno ukrepati že sedaj. Eurodak, dobro. Tukaj nimamo težav, če to izpustimo, ker je Eurodak potel v liso, zato je to tudi v tem obsegu, v tej uredbi, ampak na drugačen način. Mislim, da to ni bila velika težava. EPO, tukaj pa smo mnenja tako kot pri Europolu podobno mislim, da lahko postopamo podobno, prehodno obdobje, če že mora biti. Lahko bi storili tudi več, ampak dobro, življenje je kompromis in pripravljeni smo na kompromise. V tem mešane izjave tukaj moramo se še pogovoriti, kajti misije drugega stebra, te ne spadajo to. Tukaj smo lahko prožni, parlament je vedno pripravljen na to. Nismo pa pripravljeni, pokopati, poglavlja 8a. Kajti potem cilj, ki si ga želimo doseči, ne bodo dosegljiv. Ne zdi se nam smiselno, da bi za nadaljne druge agencije in organe, kot je Frontex, to bilo veljavno pri Europolu, Eurojustu, EPO pa ne. Ni razlage, ki bi bila smiselna in razumna, da to storimo. ta težava, te težave so še odprte, nismo se še uspeli do konca pogovoriti, vendar pa vidim dobre možnosti za kompromis, tudi kar se tiče internih pravil. O tem smo se pogovarjali, to smo včeraj tudi že dokončali, ko smo bi lahko dokončali, če bi uredili druge dele. Lahko bi sklenili dober dogovor, da bi naslednji teden vse skupaj sklenili. Za zaključek ne povem tole. Svet ni izpolnil svojih nalog. Ni resno delo z nami. Dobro, če izhajamo iz tega, da je harmonizacija prava o vrstu podatkov na evropski ravni neka hudičeva stvar, če vztrajate ideološko na tej ravni, potem upanja ni, potem to ni prava raven razprave. Opozarjamo svet, da naj resno se pogaja z nami in medija s res o EPO, Eurojusto in Europolu da se podrobno govori o tem, zato na to niso bili pripravljeni. Odgovornost je pri vseh in te odgovornosti svet zaenkrat ni sprejel. To moram povedati in dodati, da to ni krivda estonskega predsedstva, ki je storilo vse, kar je v njihovi moči, to spoštujem, zato se tudi zahvaljujem. Zahvaljujem pa se še prav posebno tudi pri vseh poročevalcih v senci, ki so me zelo opogumljali iti po tej poti. Ne pozabimo, dragi sekretarjati in komisijo, ki je bila v veliko pomoč, je posredovala. Hvala Bogu, je tudi v teh pogajanjih veliko razuma. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ernst. Poskušal sem malce slediti uh, temu dosjeju in dobro je, če poslanci tudi slišijo kje se pojavljajo težave. Moj občutek je, da. Bo to sedaj moralo urediti bolgarsko predsedstvo, da tega ne bomo uspeli zaključiti v času estonskega predsedstva in razumem, da je to razočaranje. Ampak ne skrbite. Hvala lepa za poročilo. Kolegi, vi ste poročevalec pri tem dosjeju, želite še kaj povedati? Ja, rad bi se samo zahvalil Korneli za delo pri pogajanjih in rad bi uh, prav tako poudaril, kako pomembno je, da države članice podprejo naš predlog za eh, harmoniziran eh, pristop eh, na vseh področjih. Potrebujemo interoperabilnost in boljšo izmenjavo informacij med organi pregona potrebujemo skupne standarde ne samo med eh, pristojnimi organi v državah članicah, temveč tudi med agencijami Evropske unije in njihovimi sistemi. Sicer ne bomo mogli izmenjavati informacij, imeli bomo namreč eh, razlike v definicijah. Hvala lepa, Jan. Še kdo želi besedo? Ja, malce sem razočaran za poročevalko. Ne razumem, zakaj sta Europol in Eurojust izključena iz skupnega režima. Poročevalka ne ve, zakaj, ali poročevalka lahko poskuša uganiti, zakaj. To je vprašanje varnosti, pravosodja. ali to pomeni, da je to v pristojnosti nacionalnih držav, ali morda lahko ugibate, zakaj je to izključeno. Ne, saj ni treba, da o tem razpravljamo, o tem poročilu, o trialogu. No, vprašanje je zanimivo, ampak ne vem, če je potrebno. Kornelija, želite odgovoriti? Če želite odgovoriti, izvolite. Ne, zato je zelo preprosto. Itak so že uh, pod eh, tem režimom, mi želimo to harmonizirati in vse, vsi pogoji so izpolnjeni nobenih eh, pravnih težav, ni vsaj nobenih pravnih težav, nihče ni izpostavil. Ne vem, zakaj mm, so izključili Europol in Eurojust. Nobenega pametnega razloga ni. Jaz tega ne razumem. Dobro, odlično. Hvala lepa, Kornelija, za to poročilo. In veliko sreče z bolgarskim predsedovanjem. Potem nadaljujemo z deveto točko. To je samo zelo kratko poročilo. Vem, da nas je itak že zelo malo in kolegi nas bodo morali zapustiti. To je poročilo ad hoc delegaciji um, odbora Libe v Washingtonu 17. do 21. julija. To se zdi že zelo dolgo nazaj, ampak to je bila pomembna delegacija in zelo nakratko bom poročal o tem. Vem, da nas ni veliko, gospa Čeniči je tu, naši asistenti so tu. Bom kar se da kratek. To je bila pomembna delegacija, sedem kolegov odbora Libe, gospa Činiči, ki je tu. Hvala, da ste tu. In hvala, da lahko pričate o tem, da smo bila skupaj na, eh, v tej zelo pomembni delegaciji. Sedem kolegov odbora Libe je potovalo v Washington. Bom eh, povzel. Šlo je za zelo osredotočeno misijo. Osredotočili smo se na eh, varstvo podatkov, varstvo zasebnosti in to tik pred eh, skupnim eh, sporazumom med EU in Združenimi državami. Osredotočalo se je tudi na terorizem, na boj proti terorizmu, na kriptografiranje in tako dalje. Govorili smo o recipročnosti, o skupnih programih in eh, razprave so bile zelo osredotočene. In o tem bi lahko govoril kar dolgo, ampak eh, tega časa nimamo, pa tudi ni veliko poslancev tu. In res zahvaljujem se dvema fantastičnima članoma te delegacije, ki sta bila v tej delegaciji. Kornelijo, lahko ostaneš, če tudi nisi bila v delegaciji. Veliko bi lahko povedal, ampak tu je šlo res za libe odbor v najboljši formi. Govorili smo o pomembnih vprašanjih, če tudi se je to dogajalo v eh, pomembnem prehodnem obdobju, političnem prehodnem obdobju, veliko eh, eh, ljudi se je menjalo v ameriški administraciji. Vprašanja so bila zelo pomembna, šlo je za vizumski režim, za radikalizacijo, za boj proti terorizmu. Uh, Poslanci so bili zelo angažirani, program je bil zelo dobro pripravljen in zato se je obisk zelo dobro odvil in um, v um, veliko veselje mi je bilo, da so me v tej delegaciji spremljali uh, člani odbora Libe. Vzpostavili smo pomembne stike in eh, veliko smo uspeli tudi eh, narediti na področju varstva zasebnosti. In na zadnjem sestanku bil so bili prisotni veleposlaniki praktično vseh držav članic in eh, to je se je prvič zgodilo. In en od razlogov je, da so želeli vedeti, kaj smo uh, ugotovili glede vsakega od teh razdelkov, zlasti jih je zanimal odnos z novo administracijo v ZDA. Obiskali smo tudi Belo hišo, kjer smo uh, se sestali s sogovornikom na zelo visoki ravni in govorili smo o vprašanju eh, ščita zasebnosti. Zahvaljujem se sekretarjatu. Sekretarjat je opravil odlično delo, kot ponavadi. In še enkrat se vam zahvaljujem tako sekretarjatu kot eh, poslancem in sedaj bom nehal govoriti, kajti na to temo bi lahko govoril v nedogled. Prosim, gospod Činiči, in uh, da spregovori pa tudi druga delegatka. Ja, hvala, Klod, tudi jaz se želim nakratko oglasiti v zvezi s tem, kljub temu, da nas je tako malo tukaj, se mi zdi pomembno, da se nekaj pove o tej misiji. Najprej se ti želim zahvaliti, Klot, zato, ker si res dobro koordiniral in oče, naj tako rečem, vodil našo misijo in našo skupino, v kateri nas je bilo nekaj kolegov, ki smo um, se res skupaj zauzeli za to misijo, ti si nam pa dal usmeritve za to, da smo to upravili čim bolje. Želim se zahvaliti tudi sekretarjatu, ki je tukaj prisoten, vsem tistim, ki so zagotovili, da. Um, bi naša misija lahko dosegla zastavljene cilje in sicer, da, bi, eh, da smo lahko imeli srečanja na zelo visoki ravni o velikem številu vprašanj, eh, s katerimi se ukvarjamo tukaj v odboru Libe. Vsa ta srečanja so bila izredno pozitivna. Eh, zato, ker je res treba upoštevati, da, je, da so ta srečanja potekala v dokaj posebnem obdobju prehoda. Um, in uh, ne glede na to, so lahko sestanki potekali na zelo visoki ravni, tako kot si tudi sam že prej povedal. Za me osebno uh, so bile vse teme, ki smo jih obravnavali, izredno zanimive. Predvsem pa se mi je zdelo, zdelo izredno pomembno oprav, obravnavati vprašanje boja proti terorizmu in izmenjave informacij na tem področju. Tako da se mi je izdelo izredno pomembno, da smo imeli možnost obiskati zaposlene na eh, National Counter Terrorism Center in z njimi govoriti. Eh, kjer se je izkazalo eh, nekaj zelo pozitivnega in sicer eh, zelo dobro sodelovanje, ki poteka med tem ameriškim organom in Europolom, pa ne samo med tema dvema organoma, temveč tudi med ameriškim organom ter državami članicami ta sestanek je bil po mojem mnenju in zame osebno najpom, eden najpomembnejših, saj eh, dobro vemo, da je prav izmenjava informacij element, ki ga obravnavamo kot najpomembnejšega v okviru boja proti terorizmu. Pa še eno vprašanje, ki se mi je zdelo izredno zanimivo, je bilo vprašanje obravnave radikalizacije. Tudi tukaj smo lahko slišali, kakšne odločitve so sprijele Združene države, ki so um, se odločile, da bodo uh, te dejavnosti opravljale na federalni ravni, torej na ravni zvezdnih držav. In uh, tudi to bi lahko mi koristno uporabili na področju boja proti radikalizaciji. Pa še nekaj, uh, kar se mi je izdelo izredno pomembno. Uh, pa je tudi to glede sovražnih sporočil preko interneta in eh, možnost, da bi se ta sporočila, ki eh, hujskajo k sovražnosti, umaknila iz, eh, z interneta. Tukaj imamo stališče precej različno med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, kjer imajo svobodo izraženja zagotovljeno v ustavi in je zaradi tega to izredno Eh, problematično, še zlasti brisanje takih sporočil, ampak eh, to je želja, ki so jo izrazile družbe in organi, ki eh, se ukvarjajo s tem vprašanjem in ki si v bistvu želijo uvesti to možnost, da bi se takšna sporočila lahko brisala. Tako da še enkrat najlepša hvala sekretarijatu, saj je bila ta misija za me osebno izredno zanimiva in eh, tudi zelo, zelo poučna. Hvala lepa. Much, hvala lepa, Katarina. Še enkrat se zahvaljujemo vsem našim asistentom in. Če se spomnite, pred nekaj leti je bil ta um, sestanek oziroma srečanje uh, v Mednarodnem centru za boj proti terorizmu res uh, zgleden uh, sestanek uh, na visoki ravni in uh, kaže, da. je tudi uh, zadnje srečanje v Washingtonu pokazalo na to, da uh, sedaj uh, Libe odbor deluje na zelo visoki ravni. Tereza, ja, tudi jaz bi se želela zahvaliti predsedniku Klodu, zato ker misije niso enostavne. Uh, In še zlasti ta misija ni bila za predsednika preprosta. Eh, vseeno pa je bil prisoten in ne samo prisoten, udeležil se je te misije in zagotovil, da so poslanci iz različnih eh, ideologij in različne eh, miselnosti v državi, kot so Združene države in v njenem glavnem mestu ehm, v tem kontekstu eh, zapletene eh, kompleksne politične situacije s predsednikom Trumpom, ki jo živijo Združene države Amerike sedaj, smo bili vsi enotni, torej mi predstavniki držav, eh, ki smo se delegacije udeležili in kjer smo se oglasili tudi v imenu tistih držav, ki niso bile prisotne in smo lahko govorili v njihovem imenu. Gre tudi za tistih pet držav, predvsem, ki uh, morajo še vedno uh, imeti vizume. Tako da smo zelo aktivno sodelovali v teh pogovorjih in tudi zelo jasno smo povedali, da se nam zdi ta situacija nepravična in da jo moramo eh, razrešiti na podlagi načela recipročnosti. Eh, pa tudi, kot sta povedala Klot in Katerina v zvezi s trgovanjem in s tem Safe Harbor, o čemer smo že razpravljali pred našim obiskom v Washingtonu, se mi je zdelo izredno zanimivo eh, obravnavati vprašanje terorizma, predvsem zato, ker se s tem tudi sama ukvarjam tukaj v parlamentu in še zlasti z vidika računalniške kriminalitete in družb, ki naslavljajo eh, to nevarnost ter zagotavljajo zaščito pred njo. Ravno tako je bilo pomembno izpostaviti vidik žrtev in uh, srečati se s predstavniki vlade in parlamenta, ki uh, osvetljujejo tudi vidik žrtev. Zato smo uh, v okviru teh res bogatih srečanj s predstavniki vseh teh institucij um, lahko osvetlili vsa ta vprašanja. Uh, in še zlasti sestanek z NCTC se mi je zdel izredno kakovosten in hkrati zelo odprte narave. Obrazožili so nam vse Eh, potrebno. Hkrati pa smo tudi mi bili zelo dobro pripravljeni. Večina udeležencev v tej misiji smo bili poslanci, ki smo bili zelo zainteresirani za vse teme, ki smo jih v ZDA obravnavali. Nismo šli tja samo zato, ker gremo v Ameriko. Tako da smo tudi mi eh, posredovali partnerjem veliko informacij, zelo dobro zagovarjali in predstavljali Evropo. In zato mislim, da se moramo res še posebej zahvaliti Morajs eh, Klodu, da je v tem občutljivem trenutku in v teh težkih časih tako dobro vodil to misijo. Ravno tako eh, bi omenila eh, Albrehta, ki je sicer zapustil potem zaradi slabega počutja dogajanja, ampak vsekakor čestitke še enkrat za to misijo. Dobro, hvala. No, tega se rad spominjam. Odbor Libe sedaj odhaja v Washington, kjer nas poštujejo. Srečujemo se z ljudmi na zelo visoki ravni, program je vedno zelo dober. In uh, to je bilo tudi predvajano po spletu. Upam, da nas bo vsaj kdo slišal. Program je bil resnično odličen in v veliko veselje mi je bilo voditi to delegacijo. Ja, res mi je bilo veselje biti tudi z vsemi zaposlenimi, ki se smehljate. Dobro je bilo, ker je, bilo, ker je bila razprava res osredotočena na pomembna vprašanja. Upam, da bomo drugo leto zopet lahko odšli v Washington in govorili o ščitu zasebnosti. Torej še enkrat hvala vsem. Dobro, in še zadnja točka. Pa se nanaša na Libe ad hoc delegacijo v Tokio. Zopet bom zelo nakratko povedal nekaj besed o tem. Nikogar razen mene ni iz te delegacije, zato vam bom res prihranil dolgovezenje. Ne moram verjeti, kako dobro je bil ta obisk organiziran. To je bilo sredotočeno na odločitve, ki jih je treba sprejeti v zvezi z prostotrgovinskim sporazumom med Evropsko unijo in Japonsko. To je bil zelo dober obisk, usredotočen na eh, izmenjavo podatkov, na kibernetsko varnost eh, in eh, vsebinsko je bil ta sestanek zelo pomemben. Govorili smo torej o o sporozumu o ustreznosti, pa tudi o umetni inteligenci in tako dalje. Glavno vprašanje, o katerem smo razpravljali, pa je bilo to, da je treba predvideti sporazum o ustreznosti, zato da se lahko pripravi teren za dvostranski sporazum med Evropsko unijo in Japonsko. Srečali smo se praktično z vsemi sogovorniki v ministerstvih, v velikih japonskih podjetjih, Sony in tako dalje in tudi z organom za varstvo podatkov in obisk je bil res zelo dober, presenetilo me je, kako dobro je bilo organizirano. Zahvaljujem se zopet eh, odboru Libe in eh, članom delegacije, ki so me spremljali in sekretarjatu. Res je velik privilegij, da sem lahko član odbora Libe in da lahko sodelujem na takšnih misijah. Eh, Japonci so nas zelo dobro sprejeli in tudi za njih so ta vprašanja zelo pomembna na ta način so lahko tudi vključeni v najpomembnejše razprave, ki smo jim priča to v EU. Zahvaljujem se Majklu in celotni ekipi za organizacijo tega obiska. Zahvaljujem se tudi Janu Olbrehtu, ki ga ni več eh, med nami, ampak zelo je pomagal vsem eh, članom te delegacije, Natalie je bila prisotna, Barbara, Michael. Ja, res dobra delegacija. Hvala vsem. In hvala sekretarjatu in res je bil izjemen privilegij, da sem lahko vodil to delegacijo. Hvala vsem. Vemo še kaj pod točko razno? No, kater, samo Katarina pa Tereza sta še tu, ampak vem, da se to predvaja po internetu. Ne znam si predstavljati dveh eh, eh poslank, ki bi mi bile ljubše kot vidve. Vesele praznike, vidimo se v Štrasburgu. Vidim tukaj tudi nekaj zaposlenih še v dvorani, ne sicer, da me poslušajo kot ponavadi, ampak eh, se vidimo v Štrasburgu. What's on Monday? We have, um, do you have something on Monday? Oh, yeah, we have it all. Oh, we ja, v ponedeljek imamo sejo odbora Libe o dialogu o varnosti. Ja, nikoli se ne moremo posloviti. Torej, v ponedeljek imamo sejo o varnosti, o dialogu na področju varnosti s komisarjem Kingom ob sedmih se vidimo. Ja, torej se vidimo v ponedeljek. Je med vami kdo, ki ga ne bom videl v Strasburgu v tem primeru, se poslavljam že zdaj in se vam še enkrat zahvaljujem za vse.